Lepo zdrav, spoštovani kolegi. Začenjamo z medparlamentarno skupino na dan izkoreninjanja nasilja nad ženskami leta 2017. Gre za Istanbulsko konvencijo boj proti nasilju nad ženskami na nacionalni in evropski ravni. Sedaj pa nadaljujem po litvansko. Pranešti, kad šendienos mūsų tarp parlamentinjame posėdžiame. zelo smo zadovoljni, da lahko danes razpravljamo s predstavniki iz parlamentov 15 držav članic in z Norveške. Med nami so tudi predstavniki parlamentarne skupščine Sveta Evrope. Veselim se že vaših prispevkov v razpravi. Boj proti nasilju nad ženskami je za nas prednostnega pomena v našem odboru. Specifično smo in splicitno smo zahtevali, da se Evropska unija pridruži Istanbulski konvencije. Svet mora še potrditi pristop Evropske unije k Istanbulski konvenciji in upam, da se bo svet odločil, da se Evropska unija pridruži tej konvenciji. Evropski parlament, kot sem že omenila, meni, da je to pomemben korak naprej na področju boja proti nasilju nad ženskami. Na to temo smo sprejeli poročilo in zastavili odprta vprašanja komisiji septembra, kot tudi začeli s procesom pristopa Istanbulski konvenciji. Imamo tudi glasove nacionalnih parlamentov in še nekaj v zvezi z današnjo sejo. Rada bi vam sporočila, da imamo tolmačenje v vse uradne jezike Evropske unije, razen v irščino in v danščino. Poleg tega se ta seja predvaja tudi v živo preko spleta. Prosila bi vas, da se držite omejitve časa, zaradi tega, ker imamo zelo dolg seznam govornikov. Rada bi vas prosila tudi, mm, da izpolnite obrazce, ki jih imate v gradivu in da jih predate dvoranskemu osebju, sekretarjatu ali vašim sodelovcem. Sedaj, kar začenjamo z našim delom. Prva tema je Istanbulska konvencija in države članice ratifikacije in nadzor. Besedo ima direktorica Evropskega inštituta za enakopravnost med spoloma. Predstavila nam bo delo tega inštituta. Na voljo imate deset minut. Najlepša hvala, spoštovana predsednica. Hvala za besedo. Za nas je to izredno pomembna priložnost, ne samo, da se srečamo z evropskimi poslanci, ampak tudi z nacionalnimi poslanci. Pomislila sem v preteklost na leto 2013, ko je naš inštitut prvič objavil predlog kazalnikov za merjenje na področju nasilja nad ženskami. Takrat nismo imeli nobenega odziva. Spraševali smo se, če je to zaradi tega, ker nimamo podatkov na tem področju ali zaradi tega, ker je nasilje nad ženskami tako vzrok kot posledica neenakopravnosti med spoloma zaradi moči, ki jo izvajajo moški nad ženskami. Ko smo pripravili drugo verzijo kazalnikov, smo imeli podatke, ki so edini na voljo, to je iz observatorija in takrat smo se vprašali, kaj bi nasilje pomenilo. Letos pa smo dosegli velik napredek, analizirali smo, kako bi lahko pomagali Evropski uniji, da določi kazalnike merila za merjenje napredka Istanbulske konvencije in posebni vrst nasilja, za katere menimo, da so izredno pomembni. V tem trenutku je zelo težko meriti na tem področju. Zato potrebujemo politično voljo, potrebujemo dogovor in sedaj v tem trenutku ne moremo nadaljevati in doseči več napredka. Če bi imeli dan danes takšen vprašalnik, bi dobili dosti več, večji upogled. Moja kolegica Blandin vam bo kaj več o tem povedala, kaj smo predlagali, da merimo in resnično menimo, da je to potrebno storiti čim prej. Najlepša hvala, Virginije, za uvod. Lep pozdrav vsem skupaj. Upam, da ste do sedaj preživeli lep dan. Moj dan se je začel tako kot ponavadi s tem, da berem novice in nekdo, ki raziskuje na področju nasilja nad ženskami, da zjutraj najprej prebere novice, je to dobra in slaba ideja. Slaba zaradi tega, ker tam piše o več primirih grozljivih vrst nasilja nad ženskami in umorih nad ženskami in deklicami. Vendar pa je to tudi dobro, kaj ti. To delo predstavlja tudi prednost me, merila in meritve na tem področju so prvi korak naprej na tem področju, da spostavimo prave in primerne politike, da jih izvajamo in tudi ocenjujemo. Ta boj je bistvo tega, zakaj smo razvili kazalnik za enakopravnost med spoloma vendar pa nam na začetku ni uspelo zaradi pomankanja podatkov. Sedaj bi vam rada predstavila predlog za merjenje pojava nasilja nad ženskami in za merjenje enakopravnosti med spoloma na splošno. To vsebuje tri ravni. Prva raven je v temnejšem krogu, kjer imamo skupek podatkov o najbolj običajnih oblikah nasilja nad ženskami in tudi o vrstah nasilja, kjer imamo največ podatkov v največ državah. Te podatke potem združimo v merila. To kombiniramo torej v eno meritev, zato da lahko osveščamo in nadzorujemo v času in prostoru. Vendar pa v tem trenutku to ni dovolj, da bi dobili celotno sliko tega pojava. Potem imamo naslednjo raven, kjer imamo dodatne kazalnike v, z različnimi vrstami nasilja, ki so opisani v Istanbulski konvenciji. E, te vrste se ne meri pravilno, kot je naprimer obrazovanje ženskih spolovil, in spolnih organov, kriminalizacija nekaterih vrst nasilja še ni dosežena. Potem imamo tretjo raven. To so kontekstualni dejavniki, da razumemo, v kakšnih okoliščinah se odvija to nasilje, da bolje razumemo kontekst za ženske, v katerem doživljajo nasilje. In tudi to je obveznost v Istanbulski konvenciji in na ta način bomo lažje nadzirali trend boja proti nasilju. Mar vidimo več um, trendov kriminalizacije, zasledovanja, nadlegovanja, zlorab in ta vprašanja potrebujejo odgovore. V tem trenutku teh elementov še nimamo in ta raven bo zelo tesno odvisna od razpoložljivih podatkov. Potem pa imamo skup no, meritev in cilj je, da dobimo eno oceno stopne razširenosti nasilja v določeni državi. Tako bomo lahko primirali države med seboj v določenem obdobju. Imamo tri cilje. Prvič je, da dobimo določeno oceno razširjenosti nasilja in še posebej umorov žensk, femicidov. To je skrajna vrsta nasilja. V tem trenutku teh podatkov še nimamo za vse države. Druga je resnost nasilja in vpliv nasilja na življenje žensk. Kot zadnje pa je, želimo meriti pripravljeno žensk, da govorijo o nasilju, če pripovedujejo o svojih izkušnjah ali ne, da določimo, če imajo dostop do pomoči in kako lahko odkrijemo nadaljne nasilje. Na podlagi tega smo razvili ocene za 28 držav članice na podlagi podatkov Agencije za človekove pravice. Tukaj dobite občutek glede tega, kje se uvršča vaša država glede na to oceno. Gre za oceno od 1 do 100. Torej, višja, ko je ocena, bolj razširjeno je nasilje v tej državi in tudi ne razkrito. S tem okvirjem upamo, da bomo lahko pomagali državam članicam pri nadziranju pojava nasilja, da razumejo ta pojav in da se proti njemu lahko borijo. Kot zaključek bi vam rada predstavila najpomembnejše zaključke, ki smo jih potegnili iz naše analize. Samo v 13 državah eh, članicah se objavijo podatki o femicidi. In na podlagi teh podatkov lahko rečemo, da vsak dan omre ena ženska v rokah svojega bivšega ali sedanjega partnerja. Za 70 odstotkov žrtev fizičnega ali spolnega nasilja to pomeni hude posledice za zdravje. To pomeni tudi zelo visoke stroške za zdravljanje in tudi za naše družbe. Polovica žrtev ni govorila o nasilju z nikomer. Tega ni prijavila policiji, zdravniku, niti se o tem ni pogovorila s svojci ali z prijatelji. na podlagi vseh pričanj in podatkov bi lahko rekli, da se ta trend spreminja in da je močečnosti vedno manj in da razkrivamo realnost. Realnost je, da ženske ne živijo življenja brez nasilja, ampak živijo življenje v tišini in v moku. Skupaj se moramo potruditi, da to lahko spremenimo. Najlepša hvala. Najlepša hvala Virgini Langbak in gospe Blandin Molar za predstavitvi. Sedaj pa damo besedo gospe Lanconi, ki je druga podpredsednica Sveta Evrope na področju boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Izvolite, gospa Lanconi. Najlepša hvala za vaše povabilo. Govorila bom po italijansko, ker je to prvič, ko lahko govorim v italijanščini, imam na voljo tolmačenje. Il grevio è l'organo di monitoraggio della Convenzione di Istanbul. Kot eh, veste, je naš odbor pristopil k Istanbulski konvenciji in sodeluje z državami, in jim pomaga pri oblikovanju zakonodaje in politiko tudi ukrepov v boju proti nasilju nad ženskami na podlagi Istanbulske konvencije. Leta 2016 marca smo objavili vprašalnik. Izdelali smo vprašalnik, ki vključuje vse člene konvencije. Ta vprašalnik smo že razposlali. Poslali smo ga v Avstrijo, Monako, Albanijo in na Dansko. Poslali ga bomo tudi Turčiji in Črnigori. Naslednje lete, leto ga bomo poslali tudi na Švedsko, na Portugalsko, v Francijo, v Italijo, na Finsko in v še več držav. Dosegli smo zelo veliko. 27 držav je že ratificiralo konvencijo. Kmalo bomo še razširili grevijo z 10 na 15 članov. Kmalo bo skupina grevijo razširjena, kar pomeni, da bomo lahko pokrili še več držav. Poglejmo si kateri so najpomembnejši vidiki, ki smo jih identificirali. Petindvajsetega novembra bomo dobili rezultate iz Danske in Albanije, imamo jih za Monako in Avstrijo, torej zelo težko je opraviti analizo zgolj štirimi državami. Nedvomno pa obstajajo skupne značilnosti, ki smo jih izluščili in na katere se bomo osredotočili. Kot prvo, najpomenejši so podatki. Blanin je to omenila. Potrebujemo podatke za to, da bi resnično lahko analizirali stanje v določeni državi. Potrebujemo podatke pravosodja, organov pregona, zdravstva, iz vseh tistih organov in uradov, ki zbirajo takšne podatke. Pomembno bi bilo, da bi posodobili način zbiranja podatkov in da bi ti podatki bili relevantni. Na podlagi teh podatkov lahko oblikujemo politike. Zelo dobro vemo, da so statistične podatke zgolj ocene. Zelo pomembno je, da dobimo administrativne podatke, ki bi jih lahko združili. Samo tako bi lahko spremenili politike in oblikovali nove politike na področju boja proti nasilju nad ženskami. Poleg tega je treba upraviti tudi skrbni pregled Vse državne inštitucije morajo prevzeti odgovornost. Inštitucije sestavljajo osebe in če problemov, ki so povezani z nasiljem nad ženskami, ne razumemo, je, se je zelo težko boriti proti predsotki, proti nasilju, kajti ti predsotki obstajajo vse splošno v naši družbi. Potrebujemo pravo kulturno revolucijo, složni boj in trud za to, da bi resnično lahko izvajali vse te določbe. Če kulturne revolucije ne bo, ki bi bila obsežna, bi zelo težko izvajali konvencijo na vseh ravneh. Zelo težko je najti državo, ki bi prilagodila celotno zakonodajo Istanbulski konvenciji. Zato potrebujemo veliko truda. Treba je harmonizirati zakonodajo, tako kazenski kot tudi civilni zakonik, zato da bi lahko na pregleden način dobili jasen in jasno začrtan načrt. veliko govorimo o nasilju v družini. Imamo pa tudi druge vrste nasilja, ki so opisane v Istanbulski konvenciji. In te vrste nasilja se ne obravnava na isti ravni kot nasilje v družini. Tudi vprašanje otrok je še vedno sporno. In istambulski konvenciji očitajo, da je naperjena proti družinam. To ne drži. Mi želimo, da bi ohranili eh, družino kot enoto. Tisti, ki izvajo nasilje, uničujejo družino. To je problem in proti temu izzivu se moramo skupaj boriti če otroke odstranimo iz okolja, kjer vlada nasilje, ali če ti otroci niso zaščiteni v določenem okolju, naletimo na problem. Potem pa imamo še poglavje v zvezi z migracijami, tudi to je še odprto vprašanje. Potem imamo tudi obrazovanje spolnih organov, prisilne poroke, nasilje povezano z um, tradicijami, kot so umori ščasti in tako dalje. Imamo tudi vprašanje prosilcev za azil, dovoljenje za bivanje. Vsa ta vprašanja so še odprta. nobeno presenečenje ni, da imajo nekatere države še vedno zadržke, kot tudi odškodnine za žrtve. To je vse, s tem sem izkoristila svoj čas. Najlepša hvala. Eh, Najlepša hvala, gospa Simona Lanconi. Sedaj pa predajam besedo gospej Evi Pastrana iz um, ki je vodja oddelka HELP iz sveta Evrope. Najlepša hvala, da ste me povabili na ta dogodek. Sem vodja programa za izobraževanje na področju človekovih pravic za pravne uslužbence. Danes bomo govorili o programu HELP. Gre za spletni tečaj o nasilju nad ženskami in nasilju v družini. O tem, kje deluje ta program in o odnosih med državami članicami in svetom Evrope. Zakaj moramo sodelovati na področju človekov pravice? Zakaj gre pri programu HELP? Torej, mi izobražujemo pravne profesionalce, torej sodnike, tožilce, odvetnike, ki se soočajo s primeri nasilja v vsakodnevnem profesionalnem življenju. Naš uspeh je odvisen od dveh elementov. Gre za mrežo šol za odvetnike in sodnike 47 držav članic sveta Evrope, kot tudi sodelujemo z našimi partnerji, mrežami sodnikov in odvetnikov, kot tudi odvetniških zbornic iz cele Evrope. Drugi element pa je, da je naš program brezplačen, ki je dostopen na naši platformi. ima več kot 22 tisoč uporabnikov. Opazite lahko, kako veliko zanimanje vlada za spletno izobraževanje po Evropi. Imamo 4 tisočkrat več uporabnikov kot pred tremi leti. Kaj iščejo ti ljudje? Iščejo tečaje znotraj helpa. In pravni uslužbenci išč, eh, uporabljajo te kot orodje pri vsakodnevnem delu. Pokrivamo več različnih področjih, kot je nediskriminacija, varstvo podatkov, delovne pravice, nepravo ravnanje, azil, Evropska konvencija o človekovih pravicah, trgovina z ljudmi zelo zanimiv tečaj, ki smo ga otvorili pred mesecem dni, pravice otrok, ki smo ga otvorili včeraj na, dan, na svetovni dan otroka in pa tečaj, na katerega se bomo soočili danes, torej nasilje nad ženskami in nasilje v družini. Gre za tečaj, ki smo ga otvorili danes v naslednjih dneh ga bomo tudi javno naznanili. Gre za skupno pobudo med različnimi oddelki Sveta Evrope. Povezali smo se z oddelkom za enakopravnost in človeško dostojanstvo in pa tudi oddelek za boj proti nasilju nad ženskami in našim oddelkom za človekove pravice gre za hudo obliko diskriminacije nad ženskami, ki se lahko odvija na več različnih načinov. Gre lahko za spolno zlorabo, fizično nasilje, gospodarski pritiski, zasledovanje, prisilne poroke, obrazovanje ženskih spolnih organov in tako dalje. Pomembno je najprej, da razumemo ta pojav, Drugi element je, da se okvir, eh, evropski pravni okvir jasno osredotoči na izvajanje Istanbulske konvencije in tretjič premagovanje ovir na področju pravosodja in četrtič odziv kriminalnega pravosodja, torej da sprožimo sodni postopek in da se sodni postopek konča s pravično sodbo. Petič, odziv civilne pravice in pa mehanizmi za reševanje sporov. Tukaj vidite nekaj slik tega tečaja, ki ga lahko najdete na spletu. Bridget Olahnin je pripravila predstavitev, ki je sekretarka za mehanizem za nadzor Istanbulske konvencije Sveta Evrope. Zelo pomembno je, da razumemo, da ko je Svet Evrope razvil to izobraževanje orodje za človekove pravice, se nismo sredotočili samo na pravni okvir, želimo <coughs> tudi spremeniti pristop in učimo veščine. To je ključnega pomena. Vključili smo resnične zgodbe in pa prave sodne primire, sodne prakse iz eh, našega sodišča v Štrasburu in v Luksemburgu. Imamo mednarodni okvir, ki se osredotoča na evropski sistem, ki vključuje evropsko zakonodajo in zakonodajo sveta Evrope. Imamo tudi dodatne tečaje, ki so zelo interaktivni. Tukaj vidite komisarja za človekove pravice sveta Evrope, ki govori o nasilju nad ženskami, kako zelo škodljivi so predsotki. Imamo tudi intervju s predsednica, imamo tudi videe strokovnjakov, ki so pomagali pri oblikovanju tega tečaja. Imamo italijansko sodnico, nemško tožilko in pa mačarskega sodnika sodišča v Štrasburu. Tako zgleda modul, eden od šestih modulov. S tem želimo spodbujati razumevanje nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Tukaj vidite potencial ki ga imamo v svetu Evrope. Pokrivamo lahko 47 držav z 830 milijoni ljudi. Zavzeli smo tudi regionalni pristop, kot naprimer na Zahodnem Balkanu, v Rusiji, v Turčiji. In naš tečaj osredotočamo tudi na nekatere države članice Evropske unije. Da zaključim predstavitev. Rada bi podarila, da HELP deluje, da obstaja vedno več popraševanja po tem tečaju. Rada bi vas zaprosila tudi za vašo podporo, da podpirate uporabo tega tečaja v vaših inštitucijah, v odvetniških zbornicah, v vaših državah in da pozovete Evropskega komisarja, da nameni več sredstev za pravnike, ki delujejo na področju človekovih pravic. Imamo več takšnih programov za preprečevanje radikalizacije in preprečevanje nasplošno. Sedaj, v tem trenutku, je pomembno, da sodelujemo. Nobena inštitucija ne zmore tega sama. Imamo vedno več izzivov, vedno več radikalizacije, populizma, ksenofobije, več socialnih nepravičnosti, neenakosti. Zelo veliko izzivov, s katerimi se moramo soočati skupaj. Zato se moramo zavedati tega, da so viri sveta Evrope omejeni proračun sveta predstavlja manj kot nič celih tri odstotka evropskega proračuna. Veliko krat se poslanci tega ne zavedajo. Najlepša hvala za vašo podporo pri razširjenju sveščanja glede tega tečaja. Tako bomo pripomogli k zaščiti človekovih pravic po celi Evropi. Najlepša hvala, gospa Pastrana. Sedaj pa ima besedo gospa Joana Pietrovska, ki je predsednica Fundacije Feminoteka z Polske. Prošenje odrazu prejde do eh, moji prezentaciji premovjenja. Hvala lepa za vabilo. No, nimam veliko časa in moja predstavitev je predvsej dolga, zato bom kar takoj prešla na predstavitev. Najprej se opravičujem, ker je ta predstavitev polščene. No, ampak problem je v tem, da imamo na polskem nasplošno kar veliko težav. Torej smo v problematičnih časih. Torej najprej ratifikacija Istanbulske konvencije na polskem. Vse skupaj ni ravno gladko potekalo organizacije za pravice žensko se morale vse skozi boriti, tudi moja organizacija je bila vse skozi prisotna. Od samega začetka smo spodbujali izobraževanje in pa obveščanje o Istanbulski konvenciji. Želi smo torej, pokazati ljudem, da se lahko bojujemo proti nasilju nad ženskami na ustrezen način. Prav tako bi rada predstavila nekatere prednosti ratifikacije Istanbulske konvencije, pa kako vse skupaj poteka sedaj v praksi. Polska je konvencijo podpisala leta 2015. In predsednik Domorovski je to podpisal in od augusta 2016 je potem to veljalo v zakonodaji. Tukaj je predsednik Domorovski, kako sam podpisuje to konvencijo. Se pravi, je res, da tudi sam on je imel kar nekaj pridržkov. Nasprotniki konvencije pravijo, da je bila konvencija grožna za polsko versko in pa kulturno tradicijo torej nasprotniki te konvencije, so vedno dejali, da je bila to vojna na poved polske kulturi in veri, dejali so, da bo to povečalo nasilje nad ženskami. Dejali so, da je to ideološko preoblikovanje populacije in dejali so, enakost med spoloma je nekaj krivoverskega, da to v praksi sploh ne obstaja. Takratni predsednik vlade Donald Tusk je potem oblikoval postopek ratifikacije pri konvenciji. Takrat sicer niso imeli večine v parlamentu. Premijerka Eva Kopača dejala, da bodo glasovali za ratifikacijo konvencije, no ampak da um, potem vendarle to ne bo šlo skozi parlament. Predsednik Komorovski je potem dejal, da ni bil zadovoljen s terminologijo v konvenciji, čež da ta terminologija ni bila v skladu z polskimi običaji. Torej šlo je za terminologijo glede um, spolnosti in pa spola. Zakonodaja za nasilje v družini na polskem je takšna, da sploh ni konkretnih sklicov na nasilje nad ženskami in dekleti. Polska zakonodaja sploh ne omenja ženski in deklic kot konkretnih posebnih žrtev nasilja v družini. Potem naprej. obstaja torej koncept spola in konvencija potem govori o stereotipih na področju spola in včasih konvencija pravi, da je to vzrok nasilja nad ženskami. In torej nasprotniki konvencije um, so dejali, da to ni v redu. govornica bo malce upočasnila. Želja tolmačev. I konvencija zobovjanzuje do provadzenja... Konvencija torej zahteva tudi izobraževanje moških in fantov glede nasilja nad ženskami. Konvencija se sredotoča tudi na glavne vzroke nasilja. To je sploh za nas zelo pomembno prav tako so pomeni stereotipi glede žensk. Prav tako konvencija zahteva, da države ukrepajo proti nasilju nad ženskami in v družini in da se zato dodelijo tudi sredstva. Torej, po ratifikaciji te konvencije na polskem smo sedaj vendarle dobili jasne usmeritve glede kazenskega pregona naprimer posilstv. To je velika prednost zaradi te konvencije. Tudi Anješka Kozlovska-Raljevič, sedajšnja poslanka, je vse skozi pozivala k temu. Je bila tudi ombudsmanka za enake možnosti na polskem v tistem času. In ravno po njeni zaslugi smo naredili ta korak, tudi po zaslugi naše organizacije smo sedaj končno prišli do zaščite žrtev posilstva profesorica Margožata Fošara. Je bila prav tako zelo ključna akterka na začetku procesa vzpostavitve zaščite žrtov eh, na sodiščih in pa v policijskem postopku. Vse skupaj še ni čisto gladko veljavljeno. Prav tako smo tudi spostavili telefonsko številko za pomoč žrtvam nasilja. Trenutno poteka javna razprava o opredelitvi ekonomskega nasilja, torej na polskem v zakonodaje tega zaenkrat eh, še nijamo. Prav tako polska zakonodaja oziroma programi eh, ne omenjajo nikakršnega nasilja na podlagi spola ali pa zaradi spola. Prav tako ni govora o nasilju nad ženskami, nasilju nad deklicami in to je po našem mnenju zelo slabo. Večkrat smo želeli, da se to popravi, da se polska zakonodaja spremeni. Vsaj v preambuli bi morali imeti sklice na nasilje nad ženskami in deklicami. Torej, to smo večkrat zahtevali, ampak zaenkrat še nismo bili uspešni, nažalost. Zaenkrat je, moram reči, zelo težko opravljati javno razpravo o tej konvenciji na polskem. Ne povem, kaj se zdaj dogaja na, Polsk, na polskem. Bom kmalo prišla na to. Przepraszam, ale nie słucha mnie ten. Hmm. Rysy ta naprawa nie uboga. Ten ładny obrazek e, po prostu e, pred państwem, zaraz powiem czego. No, bo kar tukaj pustila to čudovito fotografijo, bom poznaje prišla na to. Še nekaj. Številni uh, lokalni organi so pozdravili to istambulsko konvencijo, torej predvsem organi, ki so naklonjeni, so že vključili terminologijo iz konvencije v svoje programe. Prav tako so dodelili finančne sredstva za kampanjo ozaveščanja in izobraževanja glede nasilja na podlagi spola. Številni lokalni organi na Polskem so bili zelo pripravljeni na sodelovanje in upam, da se bo to še ukrepilo v prihodnosti. Zaenkrat moram reči, da imamo kar veliko težav. Tukaj vidite Jaroslav Kačinskega, torej um, iz stranke za Redi pravičnost. Torej, za prav in pravičnost. In decembra smo slišali, da se ta stranka želi, da bi se Polsko omaknila iz konvencije. No, vsaj nekaj vprašanj se je pojavilo v medijih. Nekateri so rekli da, nekateri ne. Potem je na koncu predsednik dejal, da Poljska sicer se ne bo umaknila z konvencije, ampak da je tudi ne bo izvala v praksi. Torej še vedno je to predmet razprave na Poljskem. Moram reči, da je ta konvencija predvsej ogrožena in je dokaj verjetno, da se bo Poljska na koncu celo umaknila iz te konvencije. Hvala lepa. Sedaj pa delegacije in pa poslanci. No, ampak prosim, ob 4 bomo končali, torej samo 10 minut imamo. Zato prosim, da ste čim krajši, prej samo po par minut. Marila Aristidu, Cipr je prva. Mikrofon, please, madam. Mikrofon, lepo prosim, gospa. Agapiti sinadelfi, sinadelfises. Dragi kolegi in kolegice, Cipr je junija 2015 podpisal to konvencijo, um, ehm, julija 2017 pa jo ratificiral. Parlamentarna komisija za enake možnosti med moškimi in ženskami je igrala zelo pomembno vlogo pri ratifikaciji te konvencije in izkazalo se je, da moramo res ažurirati, posodobiti našo zakonodajo tako da se bomo ustrezno odzvali na obveznosti iz konvencije. Prav tako želim omeniti še um, prizadevanje našega ministrstva za pravosodje, kajti zelo hitro so prišli na uveljavljanje teh obveznosti. Ministrstvo za pravosodje je pripravilo zakonodajo. Uh, gre predvsem za odlikovanje in pa za zrazovanje v skladu s členom 34 konvencije. Prav tako ne bi preganjali nasilje nad ženskami po zakonodaji, um, torej to moramo popolnoma vključiti v ciprsko zakonodajo. Imamo ta okvir v zakonodaji, da se bojimo proti nasilju nad ženskami, vključili smo tudi nekatere določbe, ki se nanašajo na uh, preventivo in preprečevanje ter pa boj proti nasilju. Prav tako smo tudi okrepili vlogo policije, tako da se policija lahko lažje odziva na takšne incidente, na takšno nasilje. Sedaj z novo zakonodajamo tudi telefonsko številko za podporo žrtvam. In tukaj v glavnem deluje ključna organizacija za pomoč ženskam, ženskam, ki so žrtve nasilja. Pa še nekaj za konec. Torej, kako se lotiti tega tipa nasilja? Moramo predvsem koordinirati delo različnih akterjev, državnih in ne državnih akterjev. To je sedaj začetek postopka, ne pa konec. Hvala. Gospa Barbara Matera, prosim, naslednja. Grazie Presidente, mi scuso se sono arrivata adesso ma ero in un'altra commissione a votare. Mi unisco al coro di... Se pročujem, bila sem v drugem odboru, sem glasovala, torej se pridružujem tistim, ki so torej čestiteli v Uniji zaradi pristopa k konvenciji. Sveda je prav, da se vse te ukrepe ustrezno veljavi v državah članicah, pogosto traja kar nekaj časa, da se te konvencije uveljavijo, nekatere države podpišejo takšne sprazume za človekove pravice, ker ti želijo poslati signal za javno mnenje. Ampak potem v praksi pa ne storijo praktično ničesar, ko gre za samo uveljavljanje. 23 držav je ratificiralo to konvencijo, tudi 14 držav Evropske unije. Sedaj ne bi tega naštevala, ker nima za dosti časa. Eh, druge države, drugih 14 držav članic pa so samo podpisale konvencijo. Ta konvencija je pravno tako zavezujoča, torej prede države to ratificira, morajo spremeniti svoj kazenski zakonik in pa druge zakonodajne akte, tako da se država mogoče, da lahko poštevajo vse določbe iz konvencije. Torej, sedaj prihaja do zamud, pogosto tudi iz političnih, ne samo tehničnih razlogov. Naprimer, naj omenim to prepiranje glede koncepta spola in pa glede stereotipov na področju spola. Mislim, da moramo pozabiti na takšno prepiranje in argumente, kajti predvsem se s to konvencijo želimo boriti proti nasilju nad ženskami in eh, proti družinskemu nasilju. Parlament je sprejel več resolucij in smo se skozi pozivali države članice, da čim prej spremijo in ratificirati konvencijo. Torej, predvsem moramo se vključiti v to izvajanje čim prej, brez pritržko. Pa še nekaj za konec. Torej, pristop EU je podpora pristopu držav članic. To ni nadomestilo, ampak podpora, dodatek. Mislim, da imamo tukaj naprimer um, določene pristojnosti EU, kot naprimer gre za pogoj v zaporih in kazensko pravne določbe. Prav tako bo morda tudi lažje koordinirati nekatere družbe, kot naprimer um, nasilje na podlage spola ali pa nasilje v družini, kajti v državah članica se tega zaenkrat različno lotevamo. Vprašanje za gospod Lansoni. Ali menite, da pristop Evropske unije lahko predstavlja konkreten korak naprej v izvajanju konvencije. In še eno vprašanje. Kako dejansko to spremljanje poteka v praksi? Hvala, gospod Matera. Še nekaj? kolegi. 17 držav članic je ratificiralo to konvencijo. Sedaj Estonija, Nemčija in Cipr so bili med zadnjimi. Tudi drugi to lahko sedaj storijo. Sedaj pa še uh, predstavnik litovskega parlamenta, oziroma predstavnica. Conventional lobbying in the country. Most tensions arise because it uses certain concepts. Tukaj Imamo različne koncepte, ki se jih različno tolmači. Naprimer, koncept spola. Nekateri to tolmačijo kot eh, napad na krščanske vrednote. Prav tako se na takšen način govori tudi o izobraževanju na področju spolnosti. Tukaj prihaja do številnih napetosti v državah in v parlamentih tukaj vidimo, da um, seveda več poslancev podpira to konvencijo, ampak vendarle uh, ni verjetno, da bo naš parlament sprejel to konvencijo, torej da bo rezultat pozitiven. Sedaj se želimo izogniti špekulacijam glede konceptov v konvenciji in razprava v parlamentu se je začela predvsem glede možnosti, da bi Eh, to predali na ustavno sodišče v državi. To sodišče je potem lahko presodilo, kakšne so določbe iz konvencije glede domnevnega kršenja vrednot iz litovske ustave. Hvala. Sedaj pa gospa Besera iz odbora FAM. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem predstavnicam za njihove prispevke. Predvsem pa se zahvaljujem za prisotnost gospe Piotrovski. Vsi vemo, kakšne so razmere na Polskem. Mislim, da imate vsa našo podporo in eh, pripričani smo, da vam bo uspelo iz tiste situacije. No, eh, seveda je pomembno, da probleme kvantificiramo in jih imenujemo z imenom. Predvsem pa se moramo vprašati, na kaj se želimo osredotočiti pri vsem skupaj. Nismo dovolj osredotočeni. Zdaj smo osredotočeni predvsem na žrtve. To je prav, žrtve pa je treba zaščititi. Ampak zdi se mi, da za to viktimizacijo puščamo ob strani tiste, ki so krivi za nasilje nad ženskami. Mislim, da bi se morala sredotočiti tudi na ta dva vidika, ki jih ima konvencija iz Istanbula. Eh, Svet Evrope bi moral eh, si zamisliti pravni inštrument za preganjanje in eh, sodno obravnavo krivcev za nasilje nad ženskami. Tukaj se osredotočamo na nasilje nad ženskami, ampak eh, pri tem se moramo osredotočiti tudi na krivca. Ta je lahko nasilnež, lahko je posiljevalec. Mm, nasilje nad ženskami je kaznivo in lahko ga preganjamo. In zato bi potrebova, potrebovali ta pravno zavejujoči inštrument, konvencijo iz Istanbula, to bi morali uporabiti tudi zato, da obsodimo takšne krivce. Predvsem pa je treba nekoliko spremeniti mentaliteto. Hvala, gospa Besera. Sedaj pa gospa Bosla iz um,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 11. maja 2011, um, takrat smo začeli s to konvencijo in Ministrstvo za delo je potem 20. februarja 2011 sprejelo odločbo in to še preden je bila Istanbulska konvencija sploh sprejeta. Že takrat smo podpirali takšne žrtve nasilja. Zaenkrat imamo 35 posebnih centrov za pomoč žrtvam. Naslednjega bomo spostavili naslednje leto in potem še enega leta 2019. To so posebni centri, ki se osredotočajo na glavna vprašanja in probleme na področju zaščite žrtv nasilja. Praktično vsak lokalni organ je aktiven na tem področju. In ne gre samo za to, da so samo ženske in pa deklice žrtve nasilja. Nasplošno, torej ranljivi v družbi, ne, otroci ali pa starejši, predvsem ranljivi, so pogosto žrtve nasilja. Torej za njih obstaja ta zakonodaja, za njih je Ministrstvo za socialne zadeve sprejelo te ukrepe torej skupaj tudi z Ministrstvom za izobraževanje, z Ministrstvom za pravosodje, za zdravje, za notranje zadeve, z Ministrstvom za izobraževanje eh, in pa kulturno dediščino. Tudi mediji imajo tukaj pomembno vlogo, tudi oni morajo ozaveščati in informirati ljudi v zvezi s tem, kako preprečevati nasile. Zato Res prosim, mislim, da ni upravičeno reči, da Poljaki ne želijo pomagati žrtvam nasilja. To pač preprosto ni res. Ačiū labai. <clears throat> Mėly kolegos. Hvala. Kolegi. No, čas nas zelo, zelo preganja. Zato um, ne bo več časa za komentarje. V drugi razpravi lahko poveste svoje mnenje, če bo šlo. V redu, samo vi, samo vi. Minuta in pol, lepo prosim. Hvala. Oprostite, ampak moram oditi na drugo sejo. Zahvaljujem se vsem uh, govornicam, ki so danes tukaj in uh, jaz bi se želela pokloniti 18-letni ženski z plakatom, ki pravi, jaz vam verjamem. Pamplona. Jaz ti verjamem, jo si te krev. To je bila 18-letnica, ki jo je napadlo pet eh, moških, imenovali so se Manada, posneli so videe, jih eh, objavili na WhatsAppu in danes poteka sojenje. Že prej bi morali imeti ustrezno posredovanje žensk in pa kampanjo, saj so se takšni dogodki napovedovali. Tej 18-letnici eh, bi morali že prej povedati, da ji verjamemo. To 18-letno dekle sestavlja odstotni delež iz leta 2015. Takrat je bilo intervjuvanih 45 tisoč žensk na evropski ravni in uh, izkazalo se je, da je 20 odstotkov posiljenih žensk uh, skupinsko posiljenih in tudi to 18-letno dekle spada v ta odstotni delež. To se mora nehati. Uh, ne more biti tako, da mora ona dokazovati, da ni tista, ki je spodbudila ta napad petih oseb. Torej, vsi se zauzemamo za to, da bi države ratificirale konvencijo iz Istanbula, ampak manjka nam politične volje. Podpis konvencije same ne pomeni, da bo konvencija izvajana. Neratifikacija ne prepoveduje državam članicam, da spreme ustrezne ukrepe za dosego cilja enakosti med moškimi in ženskami. Kajti tudi nasilje na ženskami je neposredna posledica neenakosti med spoloma. Ratifikacija bi pobedila korak naprej, ampak manjka nam predvsem politične volje. Potrebujemo politično voljo. V Baski, v Španiji smo leta 2005 in 2007 sprejeli dva zakona. Uh, za zagotavljanje enakosti med spoloma in za boj proti nasilju nad spoloma. Želela bi še povdariti eh, vlogo otrok. Pred desetimi leti eh, smo dobili prvo združenje v Baski, v Gipuski, Eh, takrat sem jaz predsedovala temu, eh, takrat sem kot poslanka lahko sprejela predstavnice tega društva. In one so povdarile predvsem to, da je treba posvetiti več pozornosti eh, otro, otrokom, sinovom in hčerkam. Kajti vsako leto vidimo, da raste, števila, da raste tudi število otrok, ki jih umorijo očetje iz maščevanja do matere. Uh, na kaj naj še čakamo, da bomo imeli dovolj politične volje in da se bomo lotili dela? Ko pride do nasilja, ki ni rezultat nasilja nad uh, ženskami, pride do neposredne reakcije uh, oblasti, držav. Kaj pa se zgodi z ženskami? To je nespremljivo. Ne moremo moriti 50 odstotkov prebivalstva tega sveta, 50 odstotkov Evropske unije. Zato mora se naš odbor zauzeti za to, da bomo mm, spodbudili politično voljo držav, regij in pa drugih organov, eh, zato da se bodo zauzeli za enako spodbudo spolov in da bodo se borili proti nasilju nad ženskami. Opravičujem se, da sem strala pri tem, da dobim besedo, ampak že deset minut me čakajo na neki drugi seji. Dobar, da so tekstu žodje. Hvala, gospod Bibla Vadika. Sedaj pa še zadnji govorec. Gospa Faturini iz Delanskega parlamenta. Hvala, zelo na kratko. Cel italijanski parlament je junija 2013 um, sprejel te spremembe. To je pomembno iz več razlogov. Kot prvo, so se dajati določbe zavezujoče. To ni samo nek nejasen predlog ali, ali kaj podobnega. In kot drugo, tu gre za bistvo človekov pravic in pa za enakost. Seveda, ženske so iste kot moški um, glede tega področja. In gledajte, naši polski prijatelji, moram zelo iskreno reči, seveda um, so to resne težave, pa gledajte, to ni grožnja za koncept družine. Gledajte, ravno obratno, edini način, kako okrepiti čustvene vezi in družinske vezi za otroke in za starše, je, da sprejmemo takšne zakonodajne akte. Vse skupaj temelji na dostojanstvu, krščanskih vrednotah, katoliških vrednotah, spoštovanju um, vseh teh vrednot. In nekateri nimajo takšnih pravic. To ne počnemo zato, da bi uničili družine. Ne želimo ukrepiti družinske vezi. To res moram povedati zelo iskreno. Kaj ti tukaj ne govorimo samo o nekih um, skrajnih, disfunkcionalnih družinah. Govorimo čisto o običajnih družinah, ki jih vsi poznamo. Zato mislim, da moramo tukaj več narediti vsi skupaj. Se strinjam s tem, kar ste povedali glede vere. Ja, ampak mislim, da te teorije glede spola ne smemo biti tukaj um, tako polni strahu. Vem, da se to različno razlagamo, ampak gledajte, to ni problem samo po sebi. To ne vodi nasilje. Nasilje nad ženskami je glavni problem. Nasilje nad ženskami je en tip nasilja, podobno kot drugi tipi nasilja. Tukaj predvsem želimo ustvariti ustrezne pogoje, zato da bomo ukrepili naše vezi. Zelo rada imam vašo državo, večkrat sem bila tam na Polskem, videla sem, kako bogata je vaša država številnih zornih kotov. Zato prosim, da tukaj tudi naredite korak naprej. Hvala lepa še enkrat vsem govorcem iz tega prvega kroga. Sedaj pa drugi panel. Tu gre za izvajanje Istanbulske konvencije na nacionalni ravni. Tudi tukaj bo šlo za izmenjavo dobrih praks. Preden dam besedo nacionalnim delegacijam in evropskim poslancem. Pa še nekaj. Najprej želim dati besedo. italijanskim ter pa španskim predstavnikom, pa tudi predstavnikom civilne družbe. Hvala lepa, lepo, da ste prišli. Gospa Pilar Kancel Rodriguez, tam ste, ja prosim, pridite sem. Direktorica Evropskega urada. Taigi, kolegos, tęsėme mūsų posėdį mm, toliau ir dabar. Dragi kolegiai nadaljujemo z našim dnevnim redom. Najprej dobi besedo Francesca Polizi, ki predseduje parlamentarnemu preiskovalnemu odboru o femicidu in drugih oblikah eh, nasilja nad ženskami. Izvolite. Hvala lepa za organizacijo te seje sama predsedujem uh, italijanskemu parlamentarnemu preiskovalnemu odboru o femicidu in drugih oblikah nasilja nad ženskami. Italija je bila ena izmed prvih treh držav, ki je ratificirala Istanbulsko konvencijo leta 2013. In eh, jaz sem postala poslanka, takrat, ko je tudi v, v italijanskem parlamentu končno bilo več žensk. Kasneje smo sprejeli tudi odlog o femicidu, ki mm, govori o brezpačni pravni pomoči za ženske, ki so žrtve nasilja. Prav tako gre tudi za prepoved eh, približevanja tej ženski. In pa gre za um, strožje okoliščine v primeru, da so ob tem prisotni tudi mladoletniki. rekla, tako smo sprejeli odlok, s katerim smo ženske, smo zavezali italijanske šole, da morajo dečke in deklice poučiti o nasilju nad ženskami. To je zavezujoče tudi za njihove družine in pa učitelje. Uh, Potem dobili smo tudi prvi izredni državni načrt za boj proti nasiljem nad ženskami. Tukaj imamo um, pregled vseh institucionalnih uh, igralcev, ki se ukvarjajo s tem. Prav tako smo spostavili tudi observatori, ki vključuje civilno družbo uh, in pa druge, ki imajo praviti z. Uh, problemom nasilja nad ženskami. No, lansko leto je pa naš preiskovalni odbor se odločil, da bo preučil, kakšna je implementacija Istanbulske konvencije. Odločili smo se, da bomo preučili, kako je vlada porabila 60 milijonov evrov, sredstva, ki jih je dobila za ta namen. To ni majhna količina denarja, prav tako smo želeli preučiti, kako se izvajajo pravila. No, po naših preiskavah se je izkazalo, da čeprav imamo v Italiji napredno zakonodajo in čeprav se je stopnja umorov znižala, femicid ostaja na isti ravni. Ena ženska je ubita vsak drugi dan, takšno je povprečje. No, tukaj imamo sicer določene ukrepe, recimo uradna opozorila, potem aretacije in flagranti, vse to nažalost eh, ni dovolj. Opravičujem se, da sem tako hitra. Ja, problem je predvsem pomankanje usposabljanja na vseh ravnih italijanske družbe. Gre za usposabljanje, zato da bi lahko prepoznali nasilje doma, kajti pogosto se to zamenjuje z preprostim družinskim prepirom, ki se lahko konča z ločitvijo, ampak to ni enako kot nasilje nad ženskami. Preveč žensk v naši državi trpi zaradi tega. s premalo sporožumo imamo na lokalni ravni, kakor pravi Istanbulska konvencija, bi morali poskrbeti za povezavo med lokalnimi oblastmi in pa omrežjem za boj proti nasilju ter med tudi organi kazenskega pregona. To je pismenega pomena. Prav tako je pomembno, da usposabljamo vse upletene uh, socialne delavce, učitelje, sodnike, pravnike, odvetnike, zdravnike v oddelkih za nujno pomoč, ki so tisti, ki so prvi soočani za temi žrtvami in ki morajo biti sposobni prepoznati znake nasilja nad ženskami treba je izobraziti mm, dekleta in dečke v naših šolah, tako da bodo razumeli, da ni ljubezni, če ni spoštovanja in če ni uh, spoštovanja neodvisnosti druge osebe. Zato je pomembno, da so sredstva, ki prihajajo iz Evropske komisije, dobro porabljena. Ta sredstva resnično potrebujemo, potrebujemo jih, jih predvsem v južnih evropskih državah. Če želimo, da bi prišlo do strukturnih sprememb, mora pomembno vlogo odigrati tudi univerza v vseh eh, akademskih eh, izobraževanjih eh, pravnikov, zdravnikov, učiteljev. Moramo vključiti tudi eh, informacije o tem, kako eh, lahko prepoznajo znake družinskega nasilja. To bi moral postati del kurikuluma za vse te poklicne profile. Eh, torej, ehm, ni dovolj, da ratificiramo konvencijo, treba jo je tudi izvajati. In mislim, da lahko tudi komisija in parlament tukaj opravita še veliko dela. Morda bi lahko sprejeli kakšno direktivo za države članice, zato da bi se ta proces nadaljeval in to na odločen način. V naši državi obstaja še nek problem, o katerem bi želela spregovoriti in sicer gre za dvojno viktimizacijo. Ker ni razlikovanja med uh, družinskimi prepiri in družinskim nasiljem, so ženske, ki prijavijo to nasilje, eh, pogosto spravljene v položaj, ko se čutijo krive. Pogosto se morajo obraniti v civilnem, eh, na civilnem sodišču. Pogosto gre tukaj tudi za vprašanje konvencione eh, um, um, di Istanbul, nel momento in cui si ve ker gre pogosto za skrbništvo, za otroke. Um, torej, ker se tam ne loči, ne razlikuje jasno med družinskim nasiljem in družinskimi prepiri, pogosto pride do deljenega skrbništva in tako pride do. Eh, paradoksne situacije. V nekaterih primerjih so otroci celo dodeljeni očetu, ki je spoh odgovoren za nasilje. To je velik problem, ki se ga moramo lotiti, zato da bomo uh, dosegli pravičnost in da bomo zaščitili ženske in otroke pred eh, takšnim nasiljem. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Pilar Casela Rodriguez, ki prihaja iz Španskega kongresa in, je, in predseduje odboru za enakost. Hvala lepa, veliko čast mi je, da sem lahko tukaj v Evropskem parlamentu in da tukaj zastopam eh, vse španke in špance. Ko govorimo o načelu efektivne enakosti med moškimi in ženskami, ko govorimo o nasilju nad ženskami, eh, moram povedati, da je Španija razvila poseben eh, inovativen program, ki je bil edinstven v Evropi zakonodajalec je na ta način lahko eh, pokril potrebe družbe, zavezali smo se, da bomo jamčili pravice žensk. V tem primeru je šlo za boj proti nasilje nad ženskami, boj za enakost med eh, moškimi in ženskami. Tukaj bi morali zakonodajalci biti napredni, čeprav morda. Uh, niti družba včasih ni sprejet, pripravljena sprejeti določene zakonodajne ukrepe. Naloga zakonodajca je, da zagotovi, da bo družba bolj demokratična, pravična in egalitarna. In to se je zgodilo v določenem trenutku v Španiji. Medtem so minila leta, minilo je veliko časa in trčeli smo ob realnost, kjer nas vsak dan eh, šokirajo številke in statistika, ki govori o tem, da ne naredimo dovolj ali pa da to, kar počnemo, ni dovolj za odpravo nasilja nad ženskami. To je v tem trenutku madež, drama. Eh, in ni dovolj, da imamo samo uh, minute tišine, ni dovolj, da to obsojamo. Obstaja nek rek, ki pravi, da moč brez nadzora ne služi ničemer. Jaz eh, pravim, da mednarodni dogovor in konvencije brez politične volje tudi ne služijo ničemer. In tukaj ne gre samo za politično voljo, ampak gre tudi za proračunsko podporo. Proračuni so tisti, eh, ki uh, tudi lahko spodbudijo politično voljo. Eh, no, v odboru za enakost je prišlo do soglasnega dogovora. Vse politične skupine so se dogovorile, da se treba soočiti za to dramo nasilja nad ženskami. Zato smo sklenili državni pakt. Prvi smo v Španiji v kongresu uh, Um, sprejeli pakt o uh, nasilju nad ženskami in to so podprle vse parlamentarne stranke. Pri tem paktu gre za to, da je pakt bolj učinkovit uh, in ima večjo težo uh, za to, ker eh, so ga podprle vse stranke. To večkrat razlagam tudi družbi in pa medijem. Samo na ta način smo lahko prišli do dokumenta, ki odraža naš skupen cilj. Eh, cilj vseh političnih eh, sil. Vsi se želimo enkrat za vselej boriti in zmagati nad nasiljem nad ženskami. Ta pakt eh, vsebuje dve glavni osi. Po eni strani imamo predloge um, strokovnjakov, žensk in moških. Gre za strokovnjake na področju enakosti med spoloma, nasiljem nad ženskami, gre za, za državne institucije, gre za strokovnjake iz področja sodstva, zdravstva, iz uh, feminističnih. Uh, gibanj. Eh, eh, tukaj se želim pokloniti feminističnim gibanjem. Če jih ne bi bilo, eh, danes ne bi bili na tej točki, čeprav nas čaka še veliko dela. In pa po drugi strani takšno sodelovanje institucij, organizacij želimo dopolniti za prispevki političnih parlamentarnih skupin. Dokument je sestavljen iz treh delih. Prvi del se nanaša na diagnostiko situacije. Če se pogajamo o državnem paktu, moramo biti samo kritični, moramo priznati, da zadeve ne delujejo dobro in da je treba eh, izboljšati delovanje javnih eh, model, javnih struktur, vsaj tistih, ki so pomembne za to, da lahko zagotovimo enakost med spoloma um, gre za to, da potrebujemo eh, demokratično družbo, ki ne bo podpirala česa tako nespremljivega in dramatičnega, uh, Um, kot je nasilje nad ženskami, zaradi česar danes trpijo ženske in pa tudi njihovi otroci. Niso samo matere tiste, ki trpijo zaradi nasilja nad ženskami. Žrtve so tudi uh, otroci, kajti oni so talci. Uh, njih izkoriščajo zato, da povzročijo največjo bolečino ženskam, ki je namenjeno to nasilje. To je najbolj žalostna res, resnica. In nobena družba, ki pravi, da je demokratična in napredna, ne more dopuščati dopuščati takšne situacije. In ni dovolj, da na to opozarjamo, da to obsojamo, treba je ukrepati. Eh, zato potrebujemo ukrepe iz tega pakta, imamo 213 ukrepov, ki služijo prav temu. No, eh, tukaj gre predvsem za sensibilizacijo, za, boljša, za boljši institucionalni odgovor, za izboljšanje pomoči eh, žrtvam, za zaščito mladoletnikov, gre za usposabljanje različnih eh, uradnikov, ki Eh, obravnavajo žensko od eh, prijave nasilja, potem treba je vse skupaj spremljati tudi statistično gledano, treba je vse skupaj vključiti institucije, javno administracijo, eh, treba je prepoznati vse oblike nasilja nad ženskami, kakor to priznava tudi konvencija Istanbula in pa seveda treba tudi nadzorovati izvajanje našega pakta. No, eh, gre torej za 213 ukrepov. Eh, ukrepi niso absolutni, ampak gre za seštevek učinka teh ukrepov. Zato je treba nadzorovati izvajanje vsakega posamičnega ukrepa. Eh, ta dogovor je povezan tudi z gospodarsko zavezo, milijon evrov smo namenili temu, da bi v naslednjih petih letih eh, pomagali ne samo državnim institucijam, ampak tudi eh, lokalnim in regionalnim organom te ukrepe eh, bomo začeli izvajati že v, v, v okviru letošnjega proračuna. Želela bi dodati še nekaj. Nasilje med spoloma je rezultat uh, strahu, bolečine, uh, nemoči, gre za posledico trpljenja, eh, samote, predvsem pa gre za problem tišine, gre za problem tega, da žrtev moči, da moči okolica, ki ne želi videti in ne želi spregovoriti in gre za mok eh, družbe, ki ne priznava tega nasilja in ostaja tiho. Zato dokler ne bomo porušili te zidove molka in strahu, bomo še vedno priča primeru, ko, so, ko je nekdo žrtev nasilja samo zato, ker je ženska. Uh, kar se tiče statistike v Španiji, več kot uh, eh, 800 žensk je bilo žrtev mančističnega nasilja, skoraj toliko kot žrtev. Um, terorizma. Več kot 40 žensk je bilo ubitih, 8 otrok od tega. In uh, to je podobno številkam iz prejšnjega leta, leta 2016. Smo imeli več kot 134 tisoč prijav v naši državi, kar predstavlja uh, skoraj 20 odstotkov več kot leto predtem. Vedno več, ima, vedno več je prijav, ampak eh, še vedno obstaja veliko ovire za ženske. Več kot 18 odstotkov žrtev nasilja tega nikoli ne prijavi. Um, gre torej za mačistično nasilje. Večkrat poslušamo tudi o lažnih. Uh, prijavah in želel bi se navezati na to, o čemer je govorila poslanka iz Baskije. Gre za skupinsko posilstvo, eh, ki se je zgodilo v Španiji in mediji so se postavili ne na stran žrtve, postavili so se na stran tistih, ki so povzročili ta uh, Eh, barbarski zločin. Eh, gre za vprašanje, kako se je ona obnašala, potem, ko eh, jo je posililo pet, sploh ne vem, če naj rečem, da so to ljudje. Um, skratka, ta ženska je tista, ki mora dokazati, da so ji skoraj da uničili življenje. Uh, Eh, zdi se, kot da je ona kriva za to, ker je preživela to brutalno nasilje. Zato je pomembno, da ustrezno izobrazimo generacije mladih nasilje nad spoloma se v neomačističnih eh, filozofijah prikazuje kot eh, romantična ljubezen. Pogosto se tako prikazuje v socialnih omrežjih. Gre za eh, to, da moramo mlade izobraziti, zato da tega ne bodo več razumevali na takšen način. Um, torej, če želimo nadaljevati z našim delom, če želimo kot zakonodajalci um, biti učinkoviti, moramo razbiti ta mok, uh, eh, ta strah in samo na ta način bomo demokratična družba z eh, svobodnimi uh, in srečnimi ženskami. Hvala lepa, besedo dajem Jackie Hunt. iz eh, Evropskega urada Equality Now. Hvala lepa, hvala lepa, da ste me povabili na to sejo, kjer govorimo o izvajanju Istanbulske konvencije. Equality Now je mednarodna organizacija, ki se zauzema za pravice žensk in deklic. Eh, pravo je naš glavni inštrument, uporabljamo mednarodne in pa regionalne konvencije za spodbujanje človekovih pravic. tako moja predstavitev sedaj deluje z mednarodnimi uh, pravniškimi organizacijami smo preučili stanje nasilja nad ženskami po svetu. Uh, obravnavali smo 82 jurisdikcij. Um, veliko je bilo tudi članic uh, ZN ali pa Evropske unije. Zakaj smo to naredili? Verjetno Vsi v tej sobi poznate razsežnost problema nasilja nad ženskami, predvsem, ko gre za spolno nasilje. Po kampanji Me Too vsi vemo, da, nihče, da se nihče ne more izgovarjati, čež da ni vedel, uh, kakšna je razsežnost nasilja nad ženskami po svetu. Uh, veliko je ovir v zakonih samih. Zakonodaja seveda ni odgovor um, na vse. Potrebujemo spremembo mentalitete, ravnanja, potrebujemo izobrazbe, potrebujemo izvajanje zakono. Ampak najprej se moramo vprašati, ali zakoni opravljajo svojo nalogo, ali ščitijo dekleta in ženske pred spolnim nasiljem. Mi smo ugotovili, sedem eh, ovir, vrzeli, ki veljajo za celo vrsto držav, tudi za tiste v Evropski uniji. Naj nakratko opišem te vrzeli. Obstajajo zakoni, ki kršilcu omogočajo da doseže določeno poravnavo z eh, žrtvijo. Eh, tukaj lahko gre za eh, poroko, lahko gre za denar, ampak skratka to pomeni, da on ni kaznovan in ona ne dobi svoje pravice. Uh, potem pogosto se tudi vrti vse skupaj okrog moralnosti, gre za zaščito ženske časti, ne gre za dojemanje nasilja kot telesne poškodbe. Potem videli smo tudi zakone, ki dovoljujejo posilstva v poroki, celo posilstva otrok. No, to ne velja za evropske države, ampak v Italiji je sodišče že sprejelo sodbo, torej čeprav tam, eh, so tam otroške poroke prepovedane, eh, imajo zakon, ki pravi, da lahko eh, svojo ženo, dokler je starejša od 15 let, posiliš v zakonu. Prav tako prevladujo stereotipi, ki krivijo žensko. Pogosto smo govorili o krivdi žrtev, um, pogosto prihaja do omilitve kazni za moške, pogosto uh, so ženske obdožene, da so one tiste zapeljivke, da so one povzročile uh, to, da jih je nekdo posilil. To je prisotno tudi v zakonodaji. Obstaja zakonodaja, ki ne priznava, da, ni možen v, da soglasje ni možno v uh, primerih eh, skrajne odvisnosti. To se dogaja tudi v moji lasni državi. Eh, gre recimo za eh, mladoletne, mladoletna dekleta, obstajajo različne zakonodaje, ki na različen način onemogočajo preiskave nas, spolnega nasilja nad mladoletnimi ženskami. Uh, recimo lahko gre za predložitev zdravniških dokazov. Eh, pogosto ženske ne morejo dostopati do pravice samo zato, ker sistem preprosto ne deluje. Eh, kako so zastavljene zakonje, je res pomembno. Govorili smo o krivdi žrtev, govorili smo o premajhni osredotočenosti na kršilca. Istanbulska konvencija je pomembna, ker ne govori samo o soglasju, ampak govori o prostovoljnem soglasju. To mora biti rezultat svobodne volje posameznika, eh, pri čemer je treba upoštevati tudi okoliščine. Kot sem omenila že prej, eh, smo ugotovili, da obstajajo eh, različni okviri zakonov. Če se skupaj zastaviš okrog uh, pravice moških o tem, da odločajo o telesu žensk, uh, recimo, če dovoljuješ uh, nekaznovanost krivca, um, torej, če omogočamo, da prihaja do določene poravnave, potem to pomeni, da se lahko to nasilje nad ženskami nadaljuje, kaj ti ni kaznovano. Če omogočaš okolje, v svojem pravnem sistemu, kjer lahko moški nadzorujejo ženska telesa, kjer so ženske podrejene moškemu, to seveda omogoča tudi druge prakse, ki so potem zakonite. Ehm, imate dovoljenje za recimo tako imenovane zločine iz časti, obstajajo prisilne in zgodnje poroke, obstaja družinsko nasilje, kajti gre za to, da so ženske v družbi v podrejenem položaju in zakoni so zastavljeni na ta način, da že v začetku vsi razmišljajo v tej smeri. Če imate torej tako zastavljene zakone, če imate takšen koncept, eh, nasilja nad ženskami, potem seveda lahko razumemo, kako težko je doseči eh, pravico. Prav tako uh, zakon na različne načine definira uh, spolni odnos in pa nasilje. Uh, nekateri zakoni pravijo, da posilstvo ni nasilje, treba je doseči dodatno nasilje. Kako naj dokažeš takšno dodatno nasilje? Ali moraš biti telesno poškodovan, če tega ni, ali pomeni, da se niste upirali, če se niste upirali, ali to pomeni, da ste pravzaprav eh, privolili v ta spolni odnos. Tu se spet zakonodaja zelo razlikuje ženska tako ali tako že morajo eh, dokazovati preveč, žensk, eh, preveč stvari za to, da dokažejo, da so bile posiljene. Pogosto razumemo posilje kot eh, posledica sle moškega. Če je zakon zastavljen na ta način, potem že s tem začnete razmišljati iz moške perspektive, razmišljate o tem, kakšne so njegove potrebe, ne pa Eh, o kršitvi pravic žensk. Prav tako obstaja velika ranljivost, če so ženske odvisne. Eh, vprašanje soglasja tukaj postaja nerelevantno. Um, mi si želimo, da bi ob sprejemanju nove zakonodaje o nasilju nad ženskami se osredotočili na kršilca. Ne gre za žensko, ki mora privoliti v spolni odnos. Gre za to, ali jo je moški v to prisilil ali ne. Na ta način že spreminjamo razmišljanje o nasilju, osredotočimo se na krivca, ne pa na žrtev. Njegova odgovornost je potem to, ne pa njena. In želimo, da bi um, takšno dojemanje obstajalo v vseh. Um, vsej zakonodaji o nasilju nad ženskami. Istanbulska konvencija govori tudi o diskriminaciji. To je bistvenega pomena. Osredotočiti se moramo na spolno diskriminacijo in osredotočiti se moramo na kršilce, ne na žrtve. Prav tako ne smemo dopustiti, da bi ženske bile v podrejenem položaju. Še moja zadnja prosojnica. Tukaj gre za poziv državam članicam, pa tudi Evropski komisiji in poslancem Evropskega parlamenta, da nas podprejo. Mi si želimo odpravo vse zakonodaje, ki diskriminira ženske. Tukaj gre tudi za definicijo posilstva, Eh, in spolnega nasilja. Eh, soglasje mora mm, biti rezultat popolnoma svobodne volje. Potem želimo zagotoviti, da imajo žrtve dostop do ustreznih storitev eh, za njihovo okrevanje. Nikoli ni dovolj takšnih storitev. Če res želite, da bi ženske v nasilju spregovorile, da si lahko pomorejo, da se lahko ponovno vključijo v družbo, potem potrebujemo čez sektorski pristop. Moramo se moramo upoštevati vse okoliščine in ponuditi um, ženskam specializirane storitve. Potreb, potrebujemo tudi nacionalne akcijske načrte, ki, katerih izvajanje moramo stalno spremljati, tako da bo Istanbulska konvencija živ dokument, na katerega se bomo stalno sredotočili. Tudi Evropska komisija bi morala imeti strategijo za boj proti nasiljem nad ženskami. Uh, Eh, in spodbujati mora države članice skupaj z Evropskim parlamentom, naj se sredotočajo na to in naj spoštujejo Istanbulsko konvencijo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Hunt. Zahvaljujem se vsem govornicam. Najlepša hvala, da ste se prijavili k besedi tudi poslušalci. Dali bomo besedo evropskim poslancem in tudi nacionalnim poslancem. Gospa Kozlovska je članica odbora za enakopravnost med spoloma in ima besedo kot prva govornica. Najlepša hvala, gospa predsednica. Rada bi se zahvalila vsem gostjam. Rada bi se zahvalila in jim čestitala za vas opravljen truče, posebej tistim, ki prihajajo iz Španije. Opravili so ogromno truda in dosežka na področju odpravljanja nasilja nad ženskami v Španiji. Celotna Evropa se skuša učiti od eh, španskih izkušenj. Izvajanje je teže od podpisa in želimo si, da bi vse države članice podpisale in ratificirale Istanbulsko konvencijo. Ja vendar pa je izvajanje v praksi najtežje. Rada bi se pridružila tistim, ki so omenjali storilce nasilja. Ozrite se okoli po dvorani. Skoraj vse prisotne smo ženske. 90 odstotkov našega časa porabimo za to, da govorimo o tem, kako pomagati žrtvam, kako podpreti žrtve, kako jih zaščititi in kako jim dati prostor za glas. Zelo malo prostora in časa namenimo storilcem. Zelo sem zadovoljna, da Istanbulska konvencija vključuje določbe o preprečevanju in o obravnavi moških. Če ne bomo še nadaljnih 20 let eh, zapravili za to, da govorimo o tem, kako bodo ženske zaščitile ženske. Rada bi povedala tudi nekaj v zvezi s tem, kar je dejala gospa Petrovska. Govorila je o izkušnjah Polske glede izvajanja na Polskem. Imamo zakonodajo z področja nasilja v družini, imamo nakcijski načrt, ki ga izvajamo že nekaj let. Zakonodaja in programi se kar naprej spreminjajo. Našo zakonodajo smo dopolnili. Zakonodajo smo dopolnili na ta način, da se mora storilec izseliti, čeprav je lastnik prebivališča. Gospa Petrovska je govorila o tem, kako smo spremenili način sodnega preganjanja eh, posilstva. Uvedli smo nove kategorije zločinov in kibernetsko nasilje. Leta 2015, ko smo ratificirali konvencijo, pa je bila sedanja vlada v opoziciji, ki je nasprotovala ratificiranje. Zato obstaja grožnja, da bi, se, da bi Polska izstopila iz Istanbulske konvencije. Zadovoljna sem, da Poljska ne bo izstopila iz konvencije in rada bi, da bi vsi bili tukaj priče glede tega, da Poljska ne bo izstopila. Slišali ste, kaj je dejala naša gostja. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Peter Ajder iz Norveškega parlamenta. Najlepša hvala, mm, da ste me povabili na to pomembno konferenco. Tukaj zastopam norveški parlament. Rad bi vam sporočil, da smo polet ratificirali Istanbulsko konvencijo v Norveškem parlamentu. Postopek je potekal zelo gladko in brez težav. Razlog za to je bil, da konvencija ni sporna v norveški družbi in za norveške politike. Večina mehanizmov v konvenciji pa so že pokriti z obstoječo zakonodajo. Nadzorali in merili smo nasilje nad ženskami v zadnjih 15-20 letih. Videli smo, da so številke v 15 letih ostale enake. Na oklub novi zakonodaji, osveščanju, novim mehanizmom se številke niso spremenile in ostajajo enako visoke. Zato mislim, da potrebujemo bolj učinkovite ukrepe. Norveška je običajno zelo liberalna država in si prizadeva za strože stališče in držo glede tega. Na norveškem se moramo bolj osredotočiti in nameniti več sredstev za raziskave, potrebujemo tudi več sredstev za osveščanje. Potrebujemo pa tudi več znanja, da se lahko bolj učinkovito ciljno usmerjamo v naših dejanjih. Konvencija je izjemno pomembna, zaradi tega, ker se osredotoča na storilca. Poleg tega pa se odmika od indi, vse, od, od uh, posameznika, od uh, kraja zločina in od človekovih pravic. Na tem področju lahko sprememo še strožja orodja, lahko izvajamo mednarodni pritisk in se proti temu borimo tako kot pri drugih primerih, ko je šlo za smrtno kazen, za mučenje, za boje proti diktatorskim režimom lahko sodelujemo v mednarodnem okviru, tudi v okviru človekovih pravic in na področju nasilja nad ženskami. Upam, da bomo s tem storili pozitivno spremembo in preobrat, da bomo lahko skupaj prispevali k velikim dosežkom. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Irače Garcia Perez, članica našega odbora. Najlepša hvala, gospa predsednica. Rada bi se zahvalila našim gostjam za prispevke. S tem dobimo pregled stanja in napredka v državah članicah v Evropski uniji na področju boja proti nasilju nad ženskami. Danes smo dobili krov, pod katerim lahko sprejmemo različne pobude pod krovom Istanbulske konvencije. Ta predstavlja velik korak naprej na področju sprejetih politik, zato da lahko napredujemo v boju proti nasilju nad ženskami. Vsi, ki smo tukaj prisotni, vemo, da gre za najhujši pojav v naši družbi. Družbe, ženske so um, žrtve samo zaradi tega, ker so ženske. In zato bi morali storiti še več truda v državah članicah in v evropskih inštitucijah na tem področju. Od nekaterih govornikov smo slišali poziv k Evropski direktivi proti nasilju nad ženskami gre za pobudo, o kateri govorimo nekatere poslanke v Evropskem parlamentu. Menimo namreč, da je to bistvenega pomena. Bistvenega pomena je, da sprejmemo zakonodajo na evropski ravni in da se izognemo oviram tistih, ki govorijo, če ima Evropska unija pristojnosti za spremenje zakonodaje na tem področju ali ne. Tudi na drugih področjih Evropska unija ni imela pristojnosti in je sprejela zakonodajo. Zato moramo storiti enako tudi v tem primeru. Če imamo politično voljo, to lahko tudi storimo. Pravim, da je to ključnega pomena zaradi tega, ker moramo zakonom opredeliti, kdaj gre za nasilje nad ženskami, ki mora veljati povsod po Evropski uniji. Če tega ne bomo imeli, bo zelo težko vzpostaviti in sprijeti skupne politike, ki bi jih izvajali vsi. Kajti to, kar danes spada pod nasilje nad ženskami je v nekaterih drugih državah običajen zločin. Zato je zelo težko sprijeti skupne politike na tem področju. Zaradi tega moramo izkoristiti današnji dogodek, današnje srečanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti, da bi danes lahko poslali to sporočilo Evropski komisiji, in jo opozorili, da obstaja potreba pod, po tem zakonodajnem orodju. Kot je že povedala naša kolegica Pilar, zakoni ne bomo dosegli vsega. Brez zakonodaje pa nam sploh ne bo uspelo. Zato moramo najprej sprejeti pravna orodja, ko pa jih bomo imeli, bomo storili vse, kar lahko, zato da lahko še naprej zahtevamo, prosimo, in pozivamo k pomembnim sredstvom za izvajanje. Brez zakonodaje pa ne bomo dosegli napredka. V naših rokah imamo sredstva za boj proti nepravičnim družbam in da moramo sprijeti politike, kaj ti soočamo se z vidiki, kot je pravica, enakopravnost, kar so temeljne vrednote Evropske unije. Najlepša hvala, da ste se pridružili nam z nacionalnih parlamentov, da skupaj opravimo to delo. Hvala. Ačiū, ponė Racija, dabar noriu suteikti žodį ponė Elza Pais. Por... Hvala, Irače. Sedaj pa ima besedo gospa Elza Pajš z Portugalske. Lepo pozdravljena gospa predsednica. Rada bi dejala, da je bila moja država prva evropska država, ki je ratificirala Istanbulsko konvencijo leta 2013. Boj proti nasilju nad ženskami na portugalskem je prednostnega pomena v vseh vladah. Opravljamo statistike na letni osnovi, kjer zbiramo podatke policije v zvezi z nasiljem nad ženskami. Vsaka četrta žen, ženska je žrtev nasilja nad ženskami. 27 tisoč pritožb dobimo in 30 žensk je umrlo leta 2017 v rokah partnerja ali moža ali bivšega partnerja vidimo tudi, da imajo žrtve vedno več poguma in da prebijajo mok. Imamo veliko podporne mreže za žrtve nasilja. Imamo tudi podporne skupine za pripadnike skupnosti LGBTI, žrtve obrezovanja spolnih organov in te lokalne organizacije so najbolj pomembne, zaradi tega, ker mora pomoč priti na kraj, kjer so te žrtve. Parlament igra osrednjo vlogo. Veliko krat organiziramo srečanja s trokovnjaki, zato da lahko skupaj oblikujemo sprejemanje zakonodaje. Leta 2007 smo sprejeli zakon na podlagi Istanbulske konvencije, s katerim zaščitimo otroke v okoliščinah nasilja v družini. S tem zakonom moramo zaščititi otroke, ne da bi pozabili na zaščito mater. Torej, zaščititi moramo otroke in vzeti staroško pravico tistemu staršu, ki je storilec nasilja. Sprejeli smo tudi proračun eh, za enakopravnost med spoloma, ne samo na področju nasilja nad ženske, ampak na vseh področjih politik za vzpostavljanje enakopravnosti. Na to smo zelo ponosni. Proračun za boje proti nasilju nad ženskami smo okrepili in sprejeli smo tudi deveti program za spodbujanje državljanstva in enakopravstvo med spoloma v šolah. Ugotovili smo, da moramo izvajati boj v šolah, zakonodaja je v redu, vendar pa moramo storiti vse, kar lahko in imeti dovolj poguma za to, da začnemo ukrepati zelo zgodaj v šolah in da povemo našim otrokom, deklicam in dečkom, da imamo lahko odnos brez predvlade in nasilja in da če ne bomo spregovorili o nasilju tega boja, ne bomo premagali. Evropski parlament mora biti močan, trden in sprejeti trdno in strogo zakonodajo, istočasno pa mora sprejeti programe, zato da bi končno lahko spremenili tudi miselnost. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo Evropski poslanec gospod Škripek. No, jaz se ti zapojem do tej dobrej debati. Govorime tu o. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gre za zelo zanimivo razpravo. Mislim, da imamo težave z mikrofonom v dvorani. Torej, tukaj govorimo o nasilju nad ženskami, nad otroci, eh, nad starejšimi, vendar pa se Istanbulska konvencija o, predvsem osredotoča na nasilje nad ženskami. Istanbulska konvencija je sporna, čeprav se zorotoča na ženske. Veliko držav članic ima težave s to konvencijo. Res je, mm, da konvencija obravnava nasilje nad ženskami, vendar pa temeli na spolni ideologiji, kar je v nasprotju z načelom veliko ljudi, vključno s konservativnimi politiki. Ne moremo govoriti o tem, kako dober je ta dokument, če je veliko členov nesprejemljivih. Na Norveškem, na primer, so ljudje protestirali proti spolni ideologiji. Da bi imeli koncepte v mednarodni zakonodaji, ki so v nasprotju z nacionalnimi zakonodaji, ključno z enakopravnostjo med spoloma, je zelo nevarno. Bojim se, da s tem kršimo pogodbe Evropske unije. Ta dokument in pritisk za ratifikacijo razburja ljudi v srednji in vzhodni Evropi in povzroča razkol v Evropski uniji. Nasilje v družini je treba rešiti v državah članicah, žrtve je treba zaščititi izvajati moramo preventivne kampanje, vendar pa potrebujemo kakovostno nacionalno zakonodajo. Države članice ne bi smeli ratificirati te konvencije. Potrebujemo drugačen dokument, dosti boljši dokument. Nasilje v družini je res eh, grozno in dramatično vendar pa se moramo predvsem osredotočati na ljubeče odnose. Gospod Ajder je govoril o 23 letih zakonodaje, s katerimi niso spremenili ničesar. To je ideološki pristop. kar potrebujemo, je reševanje pravih problemov. Veliko krat eh, so storilci oproščeni zaradi druge zakonodaje. Prisluhniti je treba državljanom Srednje in Vzhodne Evrope eh, brez krščanske in judovskih korenin. so stvari, ki ženske lahko opravijo bolje in moški, ki jim ni mar, lahko na boljši način skrbijo za ženske. Mili kolegoš, je Evropas parlamentas in gali biti iva. Spoštovane kolegice in kolegi, tukaj smo v Evropskem parlamentu in imamo pač različna mnenja. Tudi sama prihajam z Litve in Tudi Litva je vzhodna evropska država, sem um, katoliške veroizpovede in mislim, da ne moremo pravičiti nobenega nasilja nad ženskami, ne z tradicionalnega, ne z verskega vidika. Zato moramo storiti vse, kar lahko, da odpravimo nasilje. Sedaj pa ima besedo gospa Ane Višel z romunskega parlamenta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Romunija je vzhodnoevropska država. Veliko čast mi je, da se lahko sodelujem na tem srečanju. Vidim veliko prijateljev, Tukaj v dvorani vidim Liza, Geraldin, veliko pripadnikov nevladnih organizacij, ki so mi pomagali v zadnjih letih, da lahko tukaj danes poročam, da je tudi Romunija ratificirala Istanbulsko konvencijo. Sedaj se osredotočamo na učinkovito izvajanje Istanbulske konvencije. Storili bomo vse, kar lahko, no, moramo storiti glede sprememb v primarni in sekundarni in terciarni zakonodaj. Naj vam tukaj navedem nekaj primerov. Govorimo o nalogu, z, o nepribliževanju v skladu s konvencijo, govorimo o različnih vrstah zlorab in nadlegovanja spoštujemo tudi koncept nasilja nad ženskami in tudi obravnavo žensk v šolskih učnih načrtih ali pa tudi ponudba zatočiš za ženske, ki so žrtve nasilja. Sem odvetnica, vendar pa mislim tudi, da je zelo pomembno izvajanje zakonodaj. To je bistvenega pomena. Pravni okvir je nujni korak naprej na področju boja proti nasilju nad ženskami. Bili smo uspešni glede ratifikacije in zato si bomo, se bomo še naprej prizadevali za spremembe in dopolnitve v naši zakonodaji. Treba je preprečiti nasilje, preden se zgodi. In zelo sem vesela, da smo danes slišali veliko tudi glede tega. Tudi predstavniki nevladnih organizacij tukaj in v moji državi opravljajo zelo dobro delo in zato smo jim zelo hvaležni za odlično opravljeno delo preprečevanje in izobraževanje so bistvenega pomena za opravljanje tega boja in da odpravimo posledice nasilja in diskriminacije žensk. Resnično menim, da noben trud ni odveč za družbo brez nasilja, kjer se ženske počutije varno v prisotnosti moških. Treba je pogledati, kjer, je, kjer so ležijo vzroki za nasilje v naših družbah. Pravica žensk mora biti življenje brez nasilje. Kljub temu pa veliko žensk trpi zaradi nasilja v mirnih časih in doživljajo nasilje v družbi, v skupnostih. Z istambulsko konvencijo pa lahko lahko odgovornost preložimo na države in na storilce in zaščitimo ženske. Zato Istanbulska konvencija predstavlja platformo za dialog med državami, članicami in sosednjimi državami. Tudi na takšnih srečanjih se lahko veliko očimo eden od drugega, kar predstavlja zelo dober okvir za sodelovanje. Prosila bi vse, ki so tukaj, da skupaj do, določimo in se odločimo, da je odpravljanje nasilja edina naloga za preprečevanje nasilja nad ženskami. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Valida. Gracias, no. Najlepša hvala, gospa predsednica kar se mi zdi naravnost nevarno, so mnenja, kot ga je izrazil poslanec tukaj. Takšne pripombe so neumestne. Španija je podpisala in ratificirala Istanbulsko konvencijo. Ta je stopila v veljavo 1. augusta leta 2014. Država in vlada pa ne upoštevata te konvencije ali je sodniki niso prebrali ali te konvencije niso videli. In eh, pridružujem se kolegici iz stranke PNV glede sodišča o tropu. Gre za sodni proces, kjer gre da, za to, da je pet mladcev posililo mlado žensko, nekaj teh moških je bilo vojakov, nekaj policistov. Sodnik pa je dopustil kot dokaz poročilo zasebnega detektiva, ki je sledil dekletu, vendar pa ne dopusti kot dokaz v sodnem procesu WhatsApp sporočila, kjer se mladci hvalijo o tem posilstvu. Torej, gre za sodbo, oziroma sodni proces, kjer sodijo žrtvi. Prav je, da pišemo o tem, vendar pa besede niso dovolj. Države morajo te besede dejaniti v praksi sedanja vlada skuša dodeliti deljeno skrbništvo v vseh primerjih. In tako skrbništvo dobijo nasilneži. Pred kratkim so neko deklico Angelo ubili v času obiska in stikov moškega oziroma očeta, čeprav eh, je mati tega bivšega partnerja prijavila. Na vse skupaj je treba gledati iz realnega vidika. Sem za to, da zaprosimo in zahtevamo to direktivo in še eno direktivo proti nadlegovanju. Moramo se dvigniti nad različne ideologije političnih strank. Veliko krat politične stranke v moji državi nimajo ženskih predsednik, zato obstaja pravi patriarhat že v samih političnih strankah. Tukaj se moramo združiti ženske in delovati skupaj in složb, složno, ne glede na ideologijo. Gre za naše pravice in za našo enakopravnost, zato tega ne smemo dopustiti. Potem pa imamo tudi varčevalne ukrepe v Evropskem parlamentu ne bi smeli dopustiti varčevalnih ukrepov na tem področju, kajti tam najprej režejo v država članica. Tako smo pazili tudi v moji državi članici. Naj omenim še poročilo sveta o pravosodju v Španiji. Več kot 90 odstotkov umorjenih žensk ni trpelo zaradi fizičnega nasilja, ampak zaradi psihičnega nasilja. Če bi še naprej na sodiščih preiskovali žrtve, potem spodbujamo to, da ženske takšnih zločinov ne prijavijo in da molčijo. Če kaj ti menijo, zakaj bi prijavila zločin in nasilje, če bi me potem obsojali po družbenih eh, mre, mrežjih, medijih in na sodiščih. Sodniki morajo biti izobraženi na tem področju, kajti vidimo pravo na zadovanje in prave škandale v takšnih primerjih. Ačiū labai. Ir dabar noriu suteikti žodį poniai. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Afroditi Stampudi z Grčkega parlamenta. Efkaristo, Kirija Proezre. Najlepša hvala. Gospe in gospodje, v Grčiji smo leta 2006 sprejeli zakonodajo v zvezi z nasiljem v družini. Nasilje v družini je ponavadi nasilje nad ženskami. Ponavadi gre za nasilje nad ženskami, ne nad moškimi. Zato so tudi sprijeti preventivni ukrepi za zaščito pred storilci. Imamo vročo linijo, ki deluje 24 ur na dan, imamo zato čisto za ženske in za otroke, imamo pa tudi svetovalne urade. In te centre se financira z evropskimi programi. Imamo tudi določbe za medijacijo v naši zakonodaji to se izvaja, vendar pa se zakonodajo tudi kritizira. Leta 2007 smo prenesli direktivo 29 skozi 2013, ki govori o diskriminaciji na podlagi rase, veroizpovedi, la, premoženja, invalidnosti, etnične pripadnosti, spolne usmerjenosti in tako dalje. V našem pravosodnem ministerstvu pa imamo tudi urad za očkodnine. Na tej podlagi smo ratificirali Istanbulsko konvencijo 17. novembra Takrat smo začeli s procesom posvetovanja. Ob koncu leta 2017 in na začetku 2018 pa bomo glasovali o zakonodajnem predlogu. Zato sem zelo vesela, da vam lahko to sporočim. Poleg ratifikacij Istanbulske konvencije zakonodaja vnaša novosti v zakonodaji, zato da lahko zagotovimo, da Določbe v tej zakonodaji vključujejo tudi osebe, ki so v istospolnem partnerstvu. Gre za zakonodajo, ki je z nekaterih vidikov pomankljiva, vendar pa smo prepovedali nošnjo orožja in Zagotoviti želimo tudi, da bomo dobili orodja in možne ukrepe za nadzorovanje in za zbiranje statističnih podatkov na redni podlagi. Leta 2018 bomo morali rešiti tudi vprašanje financiranja zatočišč in centrov za pomoč žrtvam nasilja nad ženskami. Te moramo financirati z državnega proračuna. Glede na to, da bo memorandum potekal, bomo lahko sprejeli nove politike na podlagi ukrepov vlade ali pa jih bomo financirali to sredstvi, ki so namenjena za države, ki so ratificirale konvencijo. Zakonodaja je predpogoj. Bistvenega pomena pa je, da odpravimo predsotke in napačne predstave v zvezi z ženskami. Potrebujemo torej ukrepe, s katerimi bi spremenili miselnost v državi, da bi lahko dosegli primerne rezultate. <laughs> Ok, grazie Presidente. Gospa, aiuto. Hvala. Sedaj kmalo bomo 25. novembra, tu je svetovni dan um, boja proti nasilju nad ženskami. Mislim, da bomo številni odšli na pomembne dogodke. Sam bom šla v šolo, kjer bom govorila pred otroci in študenti in sploh deklice bom poskušala spodbuditi k temu, da prijavijo takšno nasilje. Kajti najprej treba začeti v osnovnih in srednjih šolah, torej pri mladih je treba začeti. Ampak danes v Italiji, na primer, moraš biti zelo pogumen, da nekoga ovadiš, kajti 85 odstotkov žrtv sploh nikoli ne. Um, poroča o takšnem nasilju. Predvsem zato, ker ni zadosti instrumentov na voljo za ukrepanje. Sicer imamo zakonodajo uveljavljeno, ampak ni to zadosti. Naprimer, uh, eh, ni zadosti vrvalk. V redu, tukaj govorimo o nasilju v družinah, ampak potem se pojavijo težave, sploh naprimer na podeželju. Um, glejte, tam je tudi veliko beguncev in potem prihaja do nasilja v družini in nihče o tem ne poroča, ker se ljudje bojijo. Potem po drugi strani se govori o blažjih kaznjih dejanjih in to potem pripelje v hujša kaznjena dejanja, torej s časoma se stvari zaostrijo, če ni ukrepov. No, gledajte, na koncu ni pravih kazni, zato ženske o teh dejanjih ne poročajo, ker itak, češ, nima smisla, če se na koncu nič ne zgodi. Predvsem mislim, da moramo okrepiti spremljanje. Tako da zakonodaja, ki sicer je v veljavi in jo številni podpirajo, se dejansko uveljavlja. Mislim, da nihče temu ne more kar tako nasprotovati. Italijanski parlament, naprimer, je podal dober zgled, ko je ratificiral to konvencijo soglasno na splošno politiki lahko rečemo, da obstaja politična volja za ukrepanje, ampak še vedno moramo zelo previdno vse skupaj proučiti. Tako da na koncu ni preslabega uveljavljanja pravil, kajti potem so na koncu predpisi samo oslabljeni. Glede, sedaj v redu lahko napišemo lepo zakonodajo, ampak potem, potem pride pravi test, torej, da bomo to dejansko uveljavljali v praksi, to je bistvo da bo sčasoma to veljalo v praksi, tako da bo to učinkovito za ženske. Ana Verešnova, gospa Verešnova uh, eh, iz Slovaškega parlamenta, prosim. Tak. <laughs> Thank you. Ďakujem vám eh, pekne za slovo. Chvála za besedo. No, slišali smo o nekaterih izkušnjah žensk in tudi sama poznam veliko primerov žensk, ki so žrtve nasilja. 20 let sem pomagala deklicam, ki so bile žrtve nasilja, predvsem nasilja naprimer njihovih očetov nad njimi. Mislim, da Istanbulska konvencija ne sme biti neka točka konflikta. Uh, med nami. Če Istanbulska konvencija pomeni težave za nekatere države, potem gledajte, predvsem moramo poskrbeti za ženske pa deklice. Mislim, da nima smisla, da silimo nekatere države, da to ratificirajo, če tega ne želijo. Lahko vidimo obe platiti medalje in naše slovaško ministrstvo za pravosodje želi sprožiti zelo odprto razpravo o teh vprašanjih. To razumem ministrica želi slišati torej, različna stališča, ker ti ja, vedno imamo pluse in minuse. Dve različne filozofije imamo na Slovaškem. Nekateri želijo hitro ratifikacijo, potem drugi, druga skupina strokovnjakov pa te konvencije sploh ne želi. Sama sem v drugi skupini. Še vedno bom pomagala ženskam in deklicam nasilja. 20 let sem to počela vse skozi in upam, da boste razumeli, če rečem, da govorimo iz izkušenj, ko pravim, da ta konvencija ni pravi način takšnega delovanja. Nažalost, to mislim, da pomeni predsotke naprav nekaterim, češ um, pravijo, gledajte, če ste proti konvenciji, potem um, se že ne želite um, lotiti tega problema nasilja. Nedavno smo na Slovaškem tudi um, sprejeli zakonodajo nasilja, 139 poslancev bilo za od 135, ki so bili prisotni. So bili za to zakonodajo torej. In ta zakon za boj proti nasilju, omogoča zaščito žrtev tudi žensk in otrok, ter prav tako smo tudi zagotovili ustrezne finančne sredstva za to področje. Naprimer, varnejša nastanitev, svetovanje, vse to je nujno za pomoč. In prav je, da to vse ponudimo žrtvam nasilja. Ampak to že imamo v naši zakonodaji, že sedaj in mislim, da moramo še naprej razpravljati, se zato pa gre pri demokracije. Hvala lepa. Gospod Ortasun iz odbora FEM, prosim. Najlepša hvala. Najprej bi se rad zahvalil predstavnikom nacionalnih parlamentov za sodelovanje v tej zelo pomembni eh, razpravi. Moram priznati, da smo si zelo prizadevali, da bi Evropska unija ratificirala Istanbulsko konvencijo. Gre pa za nepogrešljivo orodje, imamo nekaj težav v evropskih inštitucijah, da bi to ratificirali. In mednarodni okviri so izrednega pomena za napredovanje v državah članicah. V Španiji smo to ugotovili na drugih področjih. Evropska unija nas je prisilila sprejeti določene spremembe. Istanbulska konvencija je odličen inštrument. Vendar pa, to moram povdariti, mora to biti inštrument, ki ne sme predstavljati izgovora za to, da bi ratificirali in potem nečesar več storili. To velja za države članice in za Evropsko unijo. V Evropski uniji pravimo, da je zelo pomembno ratificirati eh, Istanbulsko konvencijo, vendar pa to ne sme biti naš cilj. Moramo še naprej voditi boj proti nasilju nad ženskami. To zahtevamo že kar nekaj časa. Zato moramo delati še naprej. Zakonodaja je potrebna, so predpogoj, vendar pa ni dovolj. Vse to moramo izvajati v kontekstu, ki je zelo zahteven. Bil sem zelo prizadet za to, da o boju proti nasilju govori o feministični ideologiji tukaj v Evropskem parlamentu. Zdi se mi nezaslišano, da nekdo, ki ima takšno mnenje, pride sem na to razpravo. Nasilje nad ženskami je posledica neenakosti, ki še raste. V Evropskem parlamentu smo uporabili delo Evropskega inštituta za enakopravnost med spoloma in na vseh področjih enakopravnost stagnira oziroma nazaduje. Če si pogledate področje plač, pokojnin, trga dela, vidimo, da pravzaprav nazadujemo. V bistvu pa je problem v tem, da se v Evropski uniji vračamo v patriarhalni model iz preteklosti. in ponovna vzpostavitev neenakosti samo še podžigajo elemente nasilja. Zato je nujno potrebno, da se borimo proti nasilju z določenimi inštrumenti in da odpravljamo vzroke za neenakost med ženskami in moškimi. Imamo zelo resen problem in to je, da se Evropska unija ne ukvarja z enakopravnostjo med spoloma in zato ni kriva Evropska komisija. Vsi ti inštrumenti za enakopravnost so blokirani v svetu, kot je naprimer starševski um, dopust, direktiva o enakih plačilih in tako dalje. Glede na to, da imamo tukaj predstavnike nacionalnih parlamentov, jih prosim, da pritisnejo na svoje vlade, da sprejmejo in da zahtevajo napredek v svetu na teh področjih. To je nujno potrebno zato, da bi ovire in blokado odpravili, kar je izredno pomembno na področju enakopravnosti in boje proti nasilju nad ženskami. Dobro, noriš v tekti žodju, ponja je Suzana. Hvala. Sedaj pa gospa Benites, španski parlament. Tanto la presidenta del Congreso. Najlepša hvala, kot smo že veliko krat slišali tukaj. je v Španiji boj proti nasilju nad ženskami stvar države. In to smo dokazali zakonodajo, ki smo jo sprejeli 2003, kjer smo sprejeli zakon o zaščiti, potem zakonodajo o nasilju nad ženskami, o zaščiti žrtev kjer preprečujemo viktimizacijo. Sprejeli smo tudi zakonodajo o zaščiti otrok, spremenili smo tudi kazenski zakonik, da bi uvedli zločine, kot so prisilne poroke in tako dalje, kar je vključeno tudi v Istanbulsko konvencijo dosegli smo veliko stopno osveščenosti v španski družbi in sprejeli ogromno inštrumenta za zaščito žrtov. Leta 2014 je Španija ratificirala Istanbulsko konvencijo od takrat pa smo sprejeli veliko orodi za izvajanje, kot so strategije in akcijski načrti in protokoli. Poštevali smo tudi pakt za boj proti nasilju nad ženskami na državni ravni, ki smo ga sprejeli v nacionalnem parlamentu imamo parlament in senat, kongres in senat torej, kjer smo to sprejeli v obeh domovih. Gre za pakt, ki pomeni velik korak naprej v boju proti nasilju nad ženskami. Vse politične stranke smo opustile ideologije in smo se osredotočili na to, da kriminaliziramo storilce in se postavimo na stran žrtev. Sprejeli smo obveznost in politično voljo za to, da smo sprejeli proračun, ki je vreden milijone evrov za vse ukrepe za boj proti nasilju nad ženskami. V senatu smo sprejeli 667 ukrepov za boj proti nasilju nad ženskami še naprej skušamo razviti te ukrepe in izvajati vsa sredstva in inštrumente, ki jih imamo na voljo. Včeraj smo eh, praznovali Svetovni dan otroka, 25. bomo praznovali dan enakosti med spoloma. Kot smo že slišali, je treba predvsem izobraževati mlade in pogledati, kako se mladi soočajo s to težavo. V Španiji smo sprejeli skupek ukrepov za otroke, za mlade, za to, da bi se lahko osredotočili na to najbolj ranljivo skupino državljanov. najhujša oblika zlorab je nadzor, nadzor nad družbenimi mediji, nad načinom oblačenja in tako dalje. Tam je treba začeti, zato da bi lahko končno začaran krok. Osredotočili smo se na preventivne ukrepe preko izobraževanja, kar je povedala tudi predstavnica italijanskega senata, s tem, da izobražujemo deklice in dečke, mladostnike in najstnike v šolah preko družbenih medijev, tako nam reč komunicirajo, izobražujemo otroke, starše, učitelje in tudi tiste, ki delajo z otroki, vzgojitelje, učitelje, policiste, zato da izboljšajo sensibilnost in eh, tudi psihologe. Izvamo tudi kampanje, ki so osredotočene na otroke. V okviru teh kampanj se osredotočamo predvsem na storilca in na kazni za storilce. Naj zaključim, gospa predsednica. Sprejeli smo ukrepe, s katerimi želimo okrepiti, kar že imamo v zakonodaji, da bi preprečili, da bi otroke zlorabljali za to, da bi se maščevali ali škodili partnerju. V Španiji bomo sedaj preprečili stike z otroki za storilce. Poleg tega, želimo tudi preprečiti skr deljeno skrbništvo v primeru nasilja v družini. S tem želimo izboljšati ukrepe in orodja in zakonodajo za boljšo zaščito mladoletnih, da bomo dali na voljo ne samo pravno pomoč, ampak tudi psihološko pomoč. Predvsem pa moramo delati za to, da bi preprečili storilce in nasilneže mladoletnike, zato da prekinemo začaran krok. Rada bi vas podbudila, da se še naprej trudite in si prizadevate za to, da bi dosegli družbo brez nasilja v Evropski uniji. Hvala lepa. Ačiū labai ir uh, aš tiesiog tik prašau šiek tiek trumpiau kalbėti, todėl kad yra. Hvala. Torej, prosim, da ste čim krajši, nima se dosti časa in še dolg seznam govorcev. To so vse zelo koristne informacije, tudi za evropske poslance in za nacionalne poslance. Ampak vseeno, gospod Vinko Korenak, prosim, slovenski planet. Hvala lepa, gospod in gospodje. Republika Slovenija je isto vso konvencijo popisala 8. septembra 2011. Ratificirala pa je 5. februarja 2015. V nadaljevanju mi dovolite, da vas nakratko seznanim s tem, kako smo do sedaj implementirali Istanbulsko konvencijo. Sedaj pa bom prišel na slovenščino. Sprejeli smo spremembe zakona o preprečevanju nasilja v družini sprejeli smo spremembe in dopolnitve kazenskega zakonika. Zlasti s slednjim, torej spremembami kazenskega zakonika, smo na novo določili vprašanje prisilnih in zgodnih porok ter problem zalezovanja. Vključno preko elektronskih komunikacijskih sredstev in pa problem zlorab osebnih podatkov brez zakonske podlage ali privolitve posameznika in še nekatera druga vprašanja. Sprejeta je bila tudi resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, ki med prioritete uvršča tudi ničelno strpnost do nasilja nad ženskami. Natančnejše prioritete in cilje in ukrepe na tem področju pa bomo določili z resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja in odprave nasilja v družini in nasilja nad ženskami. Resolucija, resolucija je v pripravi in bo sprejeta v kratkem času. Naj pa naštejem še nekatere projekte, ki na tem področju in na tej osnovi potekajo v Republiki Sloveniji. Prvič je to projekt nasilje nad ženskami. Drugič, projekt ustavi spletno nasilje nad ženskami in dekleti. Tretjič, sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju enakih možnosti žensk in moških. Ter seveda program za preprečevanje nasilja. Dovolite pa mi, da za konec navedem še nekaj statističnih podatkov, ki jih na tem področju vodi policija eh, in se nanaša na obdobje po eh, sprejemu odnosno ratifikaciji Istanbulske konvencije. Ker torej so v Sloveniji število prekrškov z področja odnosno z elementi nasilja v družini v tem obdobju je padlo, vendar ne bistveno. Zato pa lahko z veseljem povem, da je število kaznivih dejanj storjenih v okviru družine, kjer je bila žrtev oseba ženskega spola, pa v tem obdobju precej padlo. Hvala lepa. Ačiū labai. Kolegos, mes e, baigiame e, antrą mūsų. Hvala. Um, sedaj pa še trenutno stanje v državah članicah. Um, torej, pet govorcev nas še čaka. Um, torej, tisti, ki ostajate, boste lahko govorili v tretji razpravi, v tretjem panelu in boste dobili čas. Um, torej, še pet nacionalnih poslancev nas čaka. Ampak kot rečeno, eh, sicer smo zaključili seznam govorcev. Kot so nekateri kolegi že dejali, moramo sedaj predvsem pritisniti na svet, da tam nekaj storijo. Kot vsi vemo, sedaj Estonija predseduje svetu, potem naslednja bo Bolgarija, ta bo potem prevzela to vlogo in sveda se obrača na estonsko in pa bolgarsko predsedstvo, da tukaj storijo čim več, torej da lahko spremljajo ustrezne odločitve v boju proti nasilju nad ženskami. Sedaj pa pristop EU k eh, Istanbulski konvenciji panelists and uh, we will start our last panel discussion. Torej, sedaj pa naslednji. Prosim. Ir dabar noriu pakviesti, eh, noriu pakviesti iš tai diskusiją. Gospa Lisa Ovir, članica Estonskega parlamenta, potem Gilson Biglian, prenatalna skupščina in Laura Albu um, iz Evropske organizacije za um, ženske robije. Hvala. Do you know Siri? She's my new friend. She's yes. You you have Siri to be similar because.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 Taigi, kolegos, pradedame mes paskutinę mūsų. E, torej, sedaj pa gremo naprej na naslednji panel. Torej, naslednja gospa, Lisa Ovir, članica um, odbora za pravne in evropske zadeve iz Estonska parlamenta. Torej, ponovno sedem minut. Imate na voljo. Hvala, gospa predsedujoča, dragi poslanci, gospe in gospodje. Najprej hvala lepa za to možnost, da spregovorim pred vami uh, glede te zelo pomembne teme. Sedaj bom prišla na moj čudovit eh, materni jezik, torej na estonščino, če dovolite. Istanbulska konvencija je bila sprejeta aprila 2011, decembra 2014 pa smo jo podpisali v Estoniji. Sedaj konec septembra tega leta je estonski parlament ratificiral to konvencijo. Torej, dokaj, predvsem, dokaj nedavno. Torej, želimo imeti tukaj Evropo, kjer ni mesta za kakršnokoli že nasilje. Zato potrebujemo pravni okvir, zato da zaščitimo ženske pred nasiljem in pa da zagotovimo enako obravnavo za moške in ženske. Prepogosto se zgodi, da pride do primerov družinskega nasilja v Evropi. po konvenciji je to socialni problem, ne pa problem družine. Torej, družinsko nasilje je tudi problem v Estoniji. 50 odstotkov naših državljanov je bodi si slišalo ali pa videlo ali pa izkusilo takšno domače nasilje. ljudje sicer obsojo takšno silo, ampak 10 odstotkov ljudi meni, da je včasih takšno silo pač potrebno. Prav tako uh, se pogosto krivi žrtve za takšno silo. 40 odstotkov estoncov meni, da je treba delno kriviti tudi žrtve, če prihaja do takšnega družinskega nasilja. V 70 odstotkih so ti krivci partnerji ali pa bivši partnerji. V 80 odstotkih so krivci moški, žrtve pa so običajno ženske. V Estoniji je bilo upravljeno veliko študij v kontekstu te konvencije. Leta 2011 je bila upravljena študija glede družinskega nasilja in izkazala se je, da 12 odstotkov estonk je že izkusilo spolno nasilje doma ali pa fizično nasilje doma v družini med eh, štirimi zadovi. Pri spolnem nasilju um, smo gotovili 10 tisoč ljudi, pri fizičnem pa 12 tisoč eh, žensk. Zelo nujno je, da imamo na voljo mesta, kamor se lahko ženske zatečejo če pride do takšnega nasilja. Ali pa še preden pride do nasilja, če se le da. Tako da um, jim ponudimo zvetišče. Torej, leta 2016 je bila opravljena tudi študija o ekonomski plati takšnega domačega nasilja v družinah. Glede na to študijo, to nasilje ogromno stane družbo in državo, kajti potem je treba ponuditi dodatne storitve, zdravstvene, socialne storitve in tako dalje potem, ne vem, za pravosodni sistem in podobno. Ampak seveda, tudi žrtve utrpijo ogromno škodo in to velja predvsem tudi za mentalno čustveno zdravje. Prav tako je lahko takšno nasilje tudi velika težava za delodajalce. Naprimer, v Estoniji naj bi 160 milijonov 1,5 um, torej, izgubili zaradi takšnega nasilja. Da sploh ne omenjam vseh uničenih življenj zaradi družinskega nasilja. Na začetku leta 2017 je vlada predložila to ratifikacijo konvencije v parlament. Napravili smo več zakonodajnih sprememb, vključno primer smo spremenili tudi kazenski zakonik ter pa tudi zakonodajo za zaščito žrtev. Potem spremembe zaščito žrtev. Te določbe se nanašajo na dostop do storitev ter pa podpornih centrov. To posledično pomeni, da obstaja boljše financiranje pa boljša podpora za te centre. Tukaj smo morali potem več kaznjivih dejanj vključiti v naš kazenski zakonik ravno zaradi te konvencije. Naprimer, prisilne poroke, zalezovanje, pohabljanje ženskih spolovil in podobno teh kaznjivih dejanj prej nismo imeli vključenih v naš kazenski zakonik. Istanbulska konvencija je nekaj, s čimer sem se tudi sama ukvarjala v odboru za pravne zadeve. Preučevali smo konvencijo in pa predlog zakonodaje, zato mi je to omogočilo da sem zelo podrobno analizirala razmere v Estoniji in pa v naši zakonodaji na tem področju. Trinpetdeset odstotkov žensk, starejših od 55 let, je izkusilo vsaj en primer spolnega nadlegovanja v svojem življenju. To vključuje tudi uh, neželeno dotikanje ali pa druge oblike spolnega nadlegovanja. Spolno nadlegovanje je zelo razširjeno v Estoniji in v določeni meri je to tudi sprejeto. No, ampak jasno pa je, da se to zelo slabo vpliva na zdrave žrtev in pa na njihovo zasebno življenje ter na počutje žensk. Zaenkrat smo imeli samo en primer na sodišču s tem v zvezi, kar očitno pomeni, da to področje ni ustrezno zakonsko urejeno. Sicer imamo zakonodajno voljo, ampak vseeno ženske v bistvu v praksi niso zaščitene, ker kot vidimo ni sodne prakse, ni takšnih zadev pred sodiščem. potem ne omenim še uredbo glede spolnega nadgovanja. Te določbe so bile zelo koristne in sprejeli smo zakonodajne spremembe. In takoj, ko smo sprejeli te spremembe, so ženske začele poročati o teh stvarih policiji. Sedaj je ta ratifikacija ob koncu septembra komaj da prvi korak, samo začetek. Estonija je pokazala, da je zavezana zaščiti žensk in žrtev na splošno, ter pa eh, temu, da ustrezno tudi ehm, se lotimo problema tisti, ki zagrešijo ta dejanja. O tem smo na dolgo in široko govorili v eh, naši javni razpravi. Sicer smo tukaj okrepili našo zaveščenost, smo povečali enakopravnost po svetu, ampak samo pogledamo si, kaj se dogaja po svetu v zadnjem času. Očitno je, da moramo vsi še marsikaj narediti za vse to. Hvala lepa. Evropa staribo s parlamentinjo se sem bil osnari. No, latin... Hvala lepa. Besedo dajem sedaj Gulsen Bilan iz Sveta Evrope, je stalna poročevalka za temo nasilja nad ženskami. Izvolite. Merci, madame la présidente. Euh, mesdames et messieurs. Hvala lepa gospa predsedujoča, gospod gospodje. Um, torej, več je tukaj torej, um, žensk kot pa moških. To je običajno, ko se pogovarjamo o zakonu ali pa zakonodaje to je, ali pa o nekopravnosti na tem področju. Veliko veselje me je, da lahko danes <clears throat> predstavim to temo, kajti ta tema nam je vsem zelo pri srcu, torej gre za boj proti nasilju nad ženskami. Evropska unija je podpisala um, to konvencijo prejšnjega junija in to je zelo pomemben, pozitiven znak. Tukaj želimo s tem ukrepi odpraviti vse oblike nasilja v naši družbi in to je pomemben korak. Planetarna skupščina Sveta Evrope se je s tem ukvarjala od prejšnjega oktobra in sama sem splošna poročevalka za to področje. Sem tudi članica odbora za ne diskriminacijo in pa enakost že več let sem članica. Sprejeli smo resolucijo o spolnem trgovanju v javnem prostoru in trenutno pripravljamo poročilo tudi za prisilne poroke. Kot že veste, nam ostaja še veliko dela, predvsem na področju nasilja nad ženskami. sicer posod po Evropi sprejemamo specifične zakonodajne akte, ampak um, težava je nasplošno še vedno precej razširjena in način razmišljanja se spremenja zelo počasi. Um, sama sem poslanka iz Turčije. Moja država je bila prva država, ki je podpisala in ratificirala to konvencijo. Zato tudi to ime, torej prve torej podpisnice. Ampak vem pa, da. No, včasih um, je enostavno, čeprav vseeno potrebuješ veliko poguma, da to storiš. Glede, seveda to lahko narediš na začetku, podpišeš, ampak potem je bistveno izvajanje takšnih konvencij. Tudi tukaj je to tako. Kot je povedal François Eritier z francoskega kolegija, ki je umrl prejšnji teden, gre tukaj za to, da govorimo o naravi, Eh, moški so po značaju dominantni, um, potem to govorimo tudi o nasilnosti. Ampak to ni res, to ni narava, to je kultura. Kultura je vzrok za takšno nasilje. Torej, gre za kulturo, gre za način razmišljanja, gre za mentalne vzorce. To je problem in zato lahko to spremenimo, lahko spremenimo takšno stanje. Kot pravi komisar za človekove pravice Sveta Evrope, uh, je stvar v tem, da boj proti nasilju ni namenjen ideologiji. Prav tako tukaj ne želimo uničevati družine. Tega ne želimo. Od začetka veljavnosti Istanbulske konvencije smo ponovno dobili nov zagon. Ta konvencija je dober pravni instrument in sedaj mora države to prevesti v prakso. To je predvsem pravni instrument kot tak. Kot je bilo že rečeno, Istanbulska konvencija priznava nasilje nad ženskami kot kršitev človekovih pravic. To je tudi oblika diskriminacije. Predvsem postavlja žrtve v spredje tega delovanja. To je bistveni instrument na področju preventive in preprečevanja ter pa za zaščito žrtev ter za kaznovanje tistih, ki se grešijo ta dejanja. Danes je pred nami velik izziv. Še vedno moramo povečevati ozaveščenost ljudi glede tega, da se moramo boriti proti nasilja nad ženskami, obenem pa moramo poskrbeti za to, da bodo države storile še več za preprečevanje takšnega nasilja. Treba tudi podpirati žrtve preko učinkovitega izvajanja zakonodaje v veljavi. Istanbulska konvencija omogoča mednarodni okvir za boj proti nasilju nad ženskami. V takšnem okviru imajo poslanci še sploh pomembno vlogo 70. členom konvencija nacionalnim parlamentom daje veliko vlogo, kajti pozivajo k temu, da spremljajo ukrepe in pa izvajanje. Prvič so nacionalni parlamenti dobili takšno vlogo za spremljanje. Prvič je bilo to izredno zapisano v pogodbi Sveta Evrope. No, pa potem pa se tukaj zastala še eno vprašanje pri tej konvenciji. Kako lahko nacionalni poslanci in parlamenti sodelujo pri spremljanju konvencije in pa pri uveljavljanju. Kako poskrbeti za to, da bo to dejansko uveljavljeno v praksi na ustrezen način? Kot prvo, najprej eh, moramo vedeti, kaj je vloga nacionalnih parlamentov. Spremljanje zakonodaje je ta prva vloga. To potem neposredno vpliva tudi na Istanbulsko konvencijo. Uh, Parlament torej izglasuje zakon in tako lahko zagotovimo izvajanje nacionalnega reda in pravnega reda in potem poskrbimo za izvajanje določb iz konvencije. Prav zato je parlament tisti, ki lahko ukrepa, torej spreme ali pa tudi dopolni zakonodajo, tako da bo ta zakonodaja in pa da bo pravni red v skladu z določbami konvencije. Potem naprej, naprimer, dodelitev proračuna države. Tudi to je v pristojnosti nacionalnih parlamentov. Veliko število ukrepov, ki jih predvideva Istanbulska konvencija, se nanaša tudi na finančne vire in sredstva v državah. To velja naprimer tudi za vzpostavitev zavetišč za ženske, ki so žrtve nasilja. Ko parlamenti spremajo nacionalne proračune, imajo parlamenti ponovno veliko vlogo v zvezi s to konvencijo. Proračunski ukrepi parlamentov jim omogočajo, da lahko bolje spremljajo to, um, ali so sredstva, ki so na voljo zadostna. Prav tako lahko parlamenti marsikaj naredijo tudi zaradi nadziranja ukrepov vlade. Tukaj govorim tudi strani opozicije. Glejte, tukaj je na voljo več mehanizmov, več orodij v parlamentih. Najprej, na primer, je treba zastaviti vprašanja pristojnim ministrstvom in pa ministrom med javnimi razpravami. Prav tako je treba vse obveščati o tem, kaj počne vlada na določenem področju, tako da bo dejansko vlada spoštovala Istanbulsko konvencijo. Leta 2011 je parlamentarna skupščina Sveta Evrope pozvala k tem, da se vzpostavi specifična struktura v nacionalnih parlamentih, kot naprimer različni odbori, komisije, za področje človekovih pravic. Namen teh struktur je to, da zagotovimo dodatno spremljanje in nadzor spoštovanja mednarodnih obveznosti na področju človekovih pravic. Ampak moramo zastaviti ta vprašanja vsem in treba dobiti odgovore od predstavnikov vlade. Potem še ena resolucija nacionalne skupščine iz leta 2014 je podarila to, da nacionalni parlamenti morajo tudi se posvetovati z nacionalnimi organizacijami za človekove pravice. To moram podpreti. Bistveno je, da parlamenti vodijo dialog z specializiranimi institucijami, kot tudi z nevladnimi organizacijami. To je zelo bistveno. In ravno na takšen način bodo potem poslanci imeli čim več strokovnega znanja in potem bodo lahko laže tudi učinkovito spremljali izvane istambulske konvencije. Torej, nadzor izvršne oblasti pa še ni za dosti sam po sebi. Prav tako morajo parlamenti sami neposredno biti vključeni v končno izvajanje. Člen 70 in Zabuzke konvencije zagotavlja nacionalnim parlamentom tudi dostop do evalvacij mehanizma spremljanja. Torej, to je zelo pomemben mehanizem in prav je, da nacionalni parlamenti igrajo vlogo pri spremljanju izvajanja Istanbulske konvencije. Pa še nekaj za konec, če dovolite, še nekaj besed o parlamentarni mreži za ženske pravice, pravice življenja brez nasilja. Danes smo imeli zelo pomembno razpravo s tem v zvezi, skupaj s trokovnjaki ter pa s poslanci. Torej, za konec. Vem, skoraj da vse smo že povedali in naj še enkrat podarim. Ravno zaradi Istanbulske konvencije eh, se sedaj na evropski in mednarodni ravni dejansko obsoja takšno nasilje nad ženskami z vseh vidikov, ampak dejansko moramo potem to izvajati v praksi in skupaj moramo sodelovati in se skupaj bojevati proti nasilju nad ženskami. Hvala lepa za pozornost. Dobro, naredite teikti žodžiu poniai Laurai Albu, European Women's Lobby vykdomojo komiteto narė. Hvala, sedaj pa gospa Laura Albu, European Women's Lobby. Hvala lepa, da ste me povabili na to razpravo o nasilju nad ženskami. Naj najprej predstavim eh, Evropski ženski lobby. To je največja koalicija nevladnih organizacij, ki se borijo za pravice žensk. Uh, vključujemo vse evropske države članice, kako tudi Srbijo, Makedonijo in Turčijo. Jaz sem predsednica romunskega. Uh, Romunske organizacije. Letos praznujemo 20 let obstoja observatorija. Uh, um, naše organizacije. Mi smo bili bistvenega pomena za zbiranje informacij, zbiranje podatkov, za dvikanje osveščenosti in za to, da so vprašanje nasilja nad ženskami uvrstili na politično agendo. 20 let kasneje se zdi, da je situacija za ženske in dekleta v Evropi dvostranska. Na prvi pogled se zdi, da so zahteve organizacij žensk sedaj uh, upoštevane uh, resno eh, in uh, lahko pozdravimo pomembne razvoje politik. Uh, med drugimi je uh, takšno spremljivo politiko povzročila tudi Istanbulska konvencija Sveta Evrope. Uh, Organizacije žensk so leto 2017 um, praznovale kot uh, usmerjene ukrepe za boj proti nasilju žensk in gre tudi za leto podpisa Evropske unije Istanbulske konvencije. 22 let po sprejemu platforme za ukrepanje iz Pejdžinga je Evropska unija poslala pomembno sporočilo o svoji zavezi, da se bo borila proti nasilju nad ženskami. No, ampak veliko dela nas še čaka in to je druga plat kovanca ne bom ponavljala statistik, že prejšnje govornice so govorile o tem. Lahko pa rečem, da je 35 eh, strokovnjaki našega observatorija vedno znova opozarja na realnost. Ženske še vedno niso eh, enako zaščitene povsod po Evropi. Nažalost se nacionalne zakonodaje o nasilju nad ženskami razlikujejo od ene države do druge. Vse pomembne resolucije o nasilju nad ženskami, ki jih je sprejel Evropski parlament, parlament v zadnjih letih, Eh, tudi tista mm, zelo močna resolucija, ki je bila sprejeta septembra, so prišle do enakega zaključka. Torej, odvisno od tega, kje ženska živi, morda nima dostopa do eh, pravosodja ali pa je ne prisluhnejo. Tako recimo nimamo vroče linije za žrtve nasilja nad ženskami v številnih evropskih državah. Koliko dokazov še potrebujemo? preden bomo ukrepali, koliko žensk bi še morali posiliti in pa pretesti, preden bo Evropska unija ukrepala. Več kot 25 eh, organizacij civilne družbe se je pridružilo našemu predlogu, da bi vzpostavili Evropsko koalicijo za odpravo nasilja nad ženskami in dekleti. Ne glede na to, ali gre tukaj za LGBT skupnost, ali gre za romsko skupnost, za starejše ljudi, eh, vsi si želimo konkretno konkretnih ukrepov za to, da bi v Evropski uniji odpravili nasilje nad ženskami. Ukrepi na evropski ravni so potrebni za to, da bi spremenili situacijo in da bi lahko zagotovili, eh, da bo vsaka ženska, ki živi v Evropi, zaščitena in da bo lahko uživala življenje brez nasilja. Ta cilj eh, bi moral biti bistvenega pomena tudi v pogajanjih o ratifikaciji Evropske unije. Istanbulske konvencije. Pozdravljamo prizadevanja Evropske komisije, Evropskega parlamenta in pa estonskega predsedstva za to, da bi zagotovili, da bo ta dosje ostal politična prednostna naloga Evropske unije. In čim prej je treba zagotoviti sprejem Istanbulske konvencije ter sprejem močnega kodeksa ravnanja. Nasilje nad ženskami in dekleti je, evropsko, je evropski problem in zato potrebujemo evropski odziv. Sedaj imamo priložnost za to, da si skupaj prizadevamo za najboljši način izvajanja pomembnih določb Istanbulske konvencije za boj proti nasilju žensk, za zaščito žrtev in pa za preganjanje storilcev. Zato je, so pomembne razprave v Evropskem odziv Eh, svetu. To bi se moralo premakniti onkraj razprav o tem, kaj je v, v izključni ali pa deljeni pristojnosti Evropske unije. Svet Evrope in pa države člani, uh, oprostite, mm, Evropski svet in pa države članice pozivamo naj Evropska unija kar se da hitro ratificira Istanbulsko konvencijo, uh, Eh, in da naj pri tem zajame kar največji nabor evropskih pristojnosti. Pripričani smo, da bo prihajajoče polkaško in pa avstrijsko predsedstvo vse svoja prizadevanja usmerjala v to, da se bo to zgodilo eh, čim prej. Že 20 let pozivamo k odpravi nasilja nad ženskami. Sedaj smo veseli um, tega, da je prišlo do spremembe, ampak pričakujemo resnične spremembe. Uh, ne samo reformo. Kaj želimo? Najprej želimo, da bi Evropska unija in pa njene države članice prepoznale vse oblike nasilja nad ženskami. Ehm, tukaj gre za nasilje nad ženskami, zato ker so ženske. Potem, kaj še zahtevamo? Želimo obsežno evropsko strategijo za to, da bi odpravili vsakošno nasilje moškim, moških nad ženskami in dekleti. In želimo tudi ponuditi pomoč in podporo žrtvam. Eh, seveda vse strategije morajo upoštevati vidik spola in potrebujemo močno evropsko strategijo o enakosti med spoloma, zato da bi se lahko lotili strukturnih problemov, ki. Um, prispevajo k nasilju nad ženskami. Eh, zato pozivamo k poimenovanju Evropskega koordinatorja za eh, nasilje nad ženskami z močnim političnim mandatom, da usklajuje prizadevanja posameznih agencij in pa institucij in pa zato, da, eh, da bi koordiniral tudi prizadevanja na nacionalni ravni. Prav tako pozivamo k ustreznem financiranju organizacij, ki se borijo za ženske pravice in želimo si tudi kampanj na nacionalni in pa lokalni ravni. Resolucija Evropskega parlamenta o um, pristopu k Istanbulski konvenciji je dobila veliko podporo uh, iz vseh političnih skupin v Evropskem parlamentu. Ta poziva tudi k eh, strategiji za boj proti nasilju žensk na uh, ravni Evropske unije. Mm, poziva tudi k zakonodajnim ukrepom. Še enkrat se zahvaljujemo poročevalkama uh, eh, Revolon Dalon in pa Koraci Bild za njihovo prizadevnost. Bo, uh, nasilje nad ženskami ni nekaj abstraktnega. Ženske govorijo o tem in želijo, da krivdo prevalimo iz žrtve na storilca. To je pokazalo tudi gibanje MeToo. Eh, Nastopijo trenutek za konkretne ukrepe. Ženski glasovi so postali preglasni, da bi še naprej ignorirali. Kot je uh, povedala ena izmed znanih uh, feministk ni nič takega kot nekdo, ki nima glasu. Obstaja samo tisti, ki so namenoma tiho eh, ali pa jih ne slišijo, ne želijo poslušati. To velja za vse ženske, ki so soočene z mm, težkimi okoliščinami. Gre predvsem za recimo nedokumentirane uh, priseljenke, gre za ženske z uh, invalidnostmi ali za revne ženske in tako naprej. Uh, Naj vas eh, povabim tudi na našo konferenco o Istanbulski konvenciji, kako politiko prevesti v konkretne ukrepe. Ta bo potekala 6. septembra na stalnem predstavništvu eh, Nemčije v Evropski uniji. To je skupna pobuda z svetom Evrope. Eh, prav tako vas vabim, da nam sledite na družabnih medijih. V, m,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 dajem besedo obima poročevalkama za pristop Evropske unije k konvenciji iz Istanbula. Gospa Koraca Bil dobi besedo za pet minut. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedujoča. To je res odlična priložnost, pomembna priložnost. Danes smo se tukaj zbrali, da bi združili moči z nacionalnimi parlamenti, ki imajo različno ulogo in odgovornosti pri ratifikaciji Istanbulske konvencije. Eh, zahvaljujemo se tudi predstavnikom Sveta Evrope. Eh, Laura je povdarila mm, to potrebo po nujni ratifikaciji Istanbulske konvencije. Želela bi se tudi pokloniti civilnim organizacijam in njihovemu delu, um, pri zaščiti žrtev. Uh, govorimo o pojavu, ki je prepogosto toleriran in preveč razširjen v Evropski uniji. Danes dajemo glas milijonom žensk in dekletom, katerih življenje je bilo uničeno zaradi nasilja. Jasno in glasno želimo povedati, da nam je mar in da niso same. Nas, do nasilja prihaja v javnih uh, prostorih. Uh, v domovih, pa tudi na družabnih medijih smo priča nasilju nad ženskami. Gre pravzaprav za nove zločine, gre za izsiljevanje, za razprečevanje pornografije, maševalne pornografije in tako naprej. Pravzaprav je kar eh, presenetljivo, kako razširjen je pojav spolnega nadlegovanja tudi na delovnih mestih. Vsi smo nekako vedeli, da to obstaja, ampak vsi smo šokirani s pričo razširjenosti tega pojava. Uh, koliko žensk eh, še vedno trpi zaradi takšne zlorabe moči, predvsem strani moških? Želela bi se zahvaliti tistim ženskam, ki so si upale spregovoriti. Vsi vemo, kako težko je prijaviti nasilje in kako frustrirajoče je, ko tvoja prijava nima nobene posledice in ko moraš iti skozi boleč proces eh, spominjanja, obnavljanja dogodka, ko moraš trpeti sramoto in eh, trpeti tudi to, da te včasih ženske ne vzamejo resno. Takšne so pač okoliščine. Pogosto se vse skupaj razume na takšen način, če ne poznaš pravila igr, pač ne boš dobila določenega mesta. In eh, to kaže na to, kako pomembno je kriminalizirati takšna dejanja, prav tako pa je treba spremeniti mentaliteto ter se boriti proti takšnim stereotipom. V družbi moramo spodbuditi kulturo spoštovanja žensk in deklet. Prav tako je pomembno premakniti to breme krivde iz žrtve na storilca. Še vedno vidimo, koliko žensk se krivi za nasilje nad njimi. Pogosto so te ženske osramočene ali pa so preprosto tiho. Mm, naj vam se govorim o dogodku eh, na švedskem. Tam je na tisoče gledaliških igralcev začelo v medijih javno brati zgodbe o nasilju nad ženskami. Eh, moto tega dogodka je bil mm, ne želimo več biti tiho. Skratka, ženske moramo opolnomočiti zato, da bodo prekinile eh, ta mok, da bodo lahko zaupale oblastem in da bodo pripravljene prijaviti zločin, zato ker bodo vedele, da bo ta zločin imel tudi določene posledice. To je bistvenega pomena pri implementaciji Istanbulske konvencije. Eh, strožje sankcije, če pride do zločina in storilci morajo biti obsojeni. Eh, torej predvsem govorimo o nasilju moških nad ženskami. Eh, temu botruje alkohol, frustracija, to, da ženske več ne želijo biti eh, podrejene, to, da so ženske sedaj preveč sodobne, preveč neodvisne, premočne. In želela bi spregovoriti tudi o umorih iz časti. Uh, To je eden izmed najstrašnejših zločinov, kajti tukaj gre za tiho soglasje družin, tiho soglasje žensk. Zato je bistvenega pomena, da skupaj povdarimo, da nič ne more upravičiti nasilja nad ženskami, ne tradicije, ne vera, ne. Tra, ne um, karkoli drugega. Eh, skupaj s Kristin Revalo Dalon Bonfoy sva iskali soglasje med vsemi političnimi skupinami in med vsemi državami za to, da bi privolili v pristop Evropske unije k Istanbulski konvenciji. Zakaj je ta tako pomembna? Naš nabor uh, orodij je omejen. Z Istanbulsko konvencijo bomo okrepili ta orodja, dobili bomo bolj mm, dosleden pravni okvir in več možnosti za izvajanje. Uh, torej, apeliram na vsakega izmed vas, države članice moramo uh, prepričati v to, naj ratificirajo Istanbulsko konvencijo. In prav imate, mm, problematična je tudi sama definicija spola. Eh, pozivam eh, svet Evrope in druge organizacije naj se zauzamejo za to, da sprejmemo definicijo nasilja nad ženskami, ki je nasilje nad ženskami samo zato, ker so ženske. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Kristin Revalon Dalon Bonfoy. Tudi za pet minut. Izvolite. Hvala. Gospa predsedujoča, hvala lepa vsem eh, iz panela in pa vsem poslancem. Hvala, da ste prišli s nami in ste pokazali, da obstaja skupni interes za to, da tukaj nekaj naredimo na tem področju. Torej, če govorimo, smo bolj svobodni in moramo tudi ukrepati, to je odgo ogromna odgovornost vse, vse skupaj z Ano Marijo Kratso Bild, sva skupaj pristojni v imenu parlamenta za pristop EU k tej konvenciji. In sedaj, ko vidimo, da je EU podpisala konvencijo, sedaj mora dejansko ratificirati, tako da bo to dejansko veljalo v praksi. Tukaj torej moramo kot prvo preprečevati, zaščititi in potem kaznovati storilce takšnih dejanj. Um, to so tri stebri te konvencije in te moramo uveljaviti v praksi. Torej, brez ratifikacij ne moremo ukrepati na evropski ravni. Podpisi niso dovolj. Sedaj smo v zelo pomembnem obdobju dela, sodelovanja med komisijo in pa svetom. Gre za pogajanja o kodeksu ravnanja. Torej, kaj bodo tukaj pristojnosti Evropske unije za to, da ukrepamo s tem v zvezi? Sedaj, marsikaj pričakujemo od tega, tukaj v parlamentu, kajti zelo pozorno smo spremljali različne faze postopka tudi pred podpisom. Želimo polno pristojnost Evropske unije za različna področja, ko gre za to Istanbulsko konvencijo. Tako, da bomo na ravni EU in pa na ravni držav čim več storili. Nismo še vsi ratificirali teh določb, torej želimo zaščititi ženske, ne glede na to, kje živijo ali prebivajo v Evropske unije. In še nekaj, kar je normalno. Želimo, da so evropski poslanci obveščeni o stanju pogajanj in da lahko to spremljamo, tako kot smo to že počeli pred podpisovanjem. Hvala lepa Estonskemu predsedstvu, da ste Istanbulsko konvencijo dali na naše programe in tudi nedavno ste torej ratificirali to konvencijo. Bolgarsko predsedstvo bo januarja začelo s svojim delom, potem bo eh, tukaj še Avstrija in tudi tiste države morate storiti isto. Torej, to mora biti absolutna prednostna naloga za vse nas, tako da bomo končno odpravili te nespremljive situacije. Pa še ne, nekaj kot so številni že dejali. Tukaj poziva tudi države članice, um, ki še ni to ratificirale konvencije, da to storijo. 11 je še teh držav od 28. 11 je preveč. In prav tako ima tudi sporočilo za države, ki nažalost mu spostala mm, zelo škodljive ukrepe napravo ženska. Tukaj mislim, da se na Polsko. Prejšnji teden je Evropski parlament na prenajem zasedanju sprejel resolucijo o temeljnih pravicah na polskem. To je bilo poročilo polno alarmantnih novic in, in izkazalo se je, torej dejali smo, da tudi pravice žensk so temeljne pravice in te morajo na polskem bolj zaščititi, tega zaenkrat ne počnejo, torej to morajo zboljšati. Potem naprej, nujno je, da vse države članice ratificirajo to konvencijo iz Istanbula, Evropska unija mora tudi sprejeti kodeks ravnanja in poleg tega mora Evropska komisija tudi pripraviti zakonodajni akt, ki jo potem podlaga za naprej, tako da bomo imeli splošno usmeritev za to področje zaščite pravic žensk in pa za boj proti nasilju nad ženskami. Hvala. Eh, eh, Hvala lepa, gospa Bonfoy. Sedaj pa dajem besedo Ingrid Balander Tortino iz komisije. Izvolite. Thank you very much. End of the day. Hvala lepa. Ob koncu dneva bi želela poročati o tem, kako napredujemo pri kodeksu ravnanja za zaključek Istanbulske konvencije. Ravno kar smo razpravljali v letnem eh, kolokviju za, žensk, za pravice žensk oziroma za človekove pravice. Razpravljali smo tudi o pravicah žensk in lahko vam zagotovim, da je komisija temu vprašanju zavezana bolj kot kadarkoli prej. To sta potrdila tudi podpredsednik Timenemans in pa komisarka Jurova v zadnjih dveh dneh. Eh, države članice moramo predpričati v to, da je treba to ambicijo prevesti tudi v ratifikacijo Istanbulske konvencije. Vsi vemo, da je parlament zelo Eh, ambiciozen in aktiven pri eh, boju proti nasilju nad ženskami. Um, komisija je predlagala besedilo kodeksa ravnanja, o tem sedaj razpravljamo v delovni skupini sveta pod vodstvom EU, eh, estonskega predsedstva. obsežje izključnih eh, pristojnosti Evropske unije je bilo nažalost omejeno. Sedaj eh, to vključuje samo azil, pravila glede vračanja in pa eh, pravice žrtev. Ta okvir pristojnosti še ni spremenil. Na podlagi tega okvirja moramo sedaj delati. Želimo pa si kar najširšega izvajanja v praksi, tako da bo Evropska unija lahko govorila z enim glasom, ko bo šlo za podajanje priporočil in pa sklepov v zvezi z poročili. O tem sedaj razpravljamo v delovni skupini sveta. E, delo še poteka. Imeli smo že nekaj srečanj skupine. Trenutno ne moram povedati, povedati, kakšen bo končen rezultat. Moram pa povedati, da želimo, da bi to bilo praktično orodje, zato da bi lahko eh, države članice in pa institucije ustrezno izvajale Istanbulsko konvencijo. Eh, kot zgled smo uporabili um, kodeks ravnanja o pravicah um, invalidov, in upamo, da bomo kar najhitreje dosegli dogovor o tem kodeksu ravnanja, tako da bo lahko v naslednjih nekaj mesecih prišlo do ratifikacije še v času bolgarskega predsedstva. V tem trenutku ne morem povedati več. Še enkrat poudarjam, da to ne bo spremenilo obseg mm, pristojnosti, želimo pa si nekega praktičnega pristopa, ko bo šlo za samo izvajanje. Dobro sutek, sužodje nacionalni. Samo še nekaj informacij za moje strani. Sedaj bodo dobili besedo predstavniki nacionalnih parlamentov. Šest poslancev se je prijavilo k besedi. Vsi boste dobili besedo, ampak prosim, pazite na čas za govor tolmačenje imamo samo še do 18.30 minut, morda nam bodo dali tolmači še nekaj časa na voljo, ampak vseeno prosim vas, da ste kratki, eh, da ne govorite dlje kot dve minuti. Če boste svoj čas prekoračili, vam bom morala eh, odklopiti mikrofon. Zdaj pa dobi besedo predstavnica Pehlivan iz belgijskega parlamenta. Thank you. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo kratka bom. Morda bom potrebovala manj kot dve minuti želela bi spregovoriti o situaciji v Belgiji. Belgija se že nekaj let bojuje proti uh, nasilju nad ženskami, to je eden izmed glavnih stebrov enakosti med spoloma. Od leta 2020 se Belgija pri svojih politikah osredotoča na boj proti nasilju nad ženskami. To je tudi del našega nacionalnega načrta, ki ga je pripravila federalna vlada skupaj z lokalnimi in regionalnimi oblastmi. Ta načrt koordinira Inštitut za enake priložnosti. Takšen načrt smo imeli že od leta 2003 do 2007, potem 2013 in pa še več drugih takšnih načrtov je bilo. Naša delovna metoda temelji na izboljšavi politik na področju boja proti nasilju nad ženskami. Kljub našim prizadevanjem nasilje nad ženskami ostaja velik problem, zato smo sedaj sprejeli peti nacionalni akcijski načrt, tega je sedaj sprejel tudi naš parlament. Prizadevamo si za to, da bi se borili proti vsakašni obliki spolno motiviranega nasilja, predvsem proti spolnemu nasilju. Akcijski načrt se sklada za Lizbonsko pogodbo, ko gre za mm, boj proti nasilju nad ženskami in proti družinskemu nasilju. Naš nacionalni načrt z za um, boj proti spolno motiviranemu nasilju se osredotoča na mm, nasilje med partnerjema, na prisilne spolne odnose, na spolno nasilje. Um, takšen nacionalni načrt pomeni, da ima Belgija obsežno strategijo za soočanje z tem problemom. Imamo integrirano politično strategijo za boj proti nasilju, zbiramo tudi podatke o to vrstnem nasilju, o podpori žrtvam in podatke o boju proti nasilju na mednarodni ravni. Thank you. Hvala lepa. Prosim, da se držite svojega časa za govor. Vi ste rekli, da boste kratki, ampak govorili ste skoraj tri minute. Sedaj pa gospod Simonek iz Litovskega parlamenta. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. Najprej se vam prisrčno Zahvaljujem za organizacijo te konference. Spomladi je potekala konferenca v Litvi. Takrat smo razpravljali o učinkih ratifikacije Istanbulske konvencije. Takrat je litovski parlament ratificiral to konvencijo, zato je naša predsednica želila z nami o tem razpravljati. No. V zvezi z ratifikacijo so se pojavili določeni problemi. Pred nekaj leti smo bili priča kar nekaj grozljivim umorom, ki so bili posledice nasilja nad, nad ženskami. Takrat nam je postalo jasno, da sicer imamo pravna sredstva za boj proti takšnemu nasilju, ampak da zato nimamo dovolj uh, sredstev, pa tudi ne človeških virov, zato da bi se proti temu lahko borili. Takrat nam je postalo jasno, da bo treba ukrepati. Veiklos laukas yra, kiek mes galim prašyti arba kiek sutikti. No, pri tem lahko odigra pomembno vlogo sodišče, pa tudi vprašanje izvajanja Istanbulske konvencije. V našem parlamentu so nekateri tudi nasprotovali tej konvenciji. Hvala lepa, gospod Simulik, sedaj pa dobi besedo Jan Lupleski iz Polskega senata. Hvala lepa. To je bila zelo asimetrična razprava. Na polskem poteka razprava o negativnih posledicah te konvencije. Bojimo se, da bi ta konvencija v povezavi z drugimi stvarmi imela poleg pozitivnih tudi negativne posledice. To bi lahko imelo negativne posledice oziroma bi predstavljalo grožnjo za desintegracijo polskih družin. Poljske družine ščiti naša ustava in poljske družine sestavlja zveza med moškim in med žensko. Na polskem pa nimamo eh, takšnih eh, pogodb v eh, zahodnem stilu, kjer bi dominiral moški. Tukaj smo razpravljali tudi o nasilju, no ampak mislim, da je najbolje zadela Lisa Ovir, ko je omenila tudi gospodarsko nasilje. Ta vidik konvencije pozdravljam. V številnih državah po svetu obstaja problem gospodarskega nasilja. In to se kaže na različne načine. Na polskem je 400 milijonov evrov plačanih ljudem, ki se skrivajo v različnih evropskih državah, zato da bi pobegnili pred svojimi obveznostmi. ni harmonizacije, ni koordinacije. Ko gre za to vrstno gospodarsko nasilje. In uh, to je res pomemben vidik. Po njej, Klodet. Najlepša hvala. Zdaj pa ima besedo gospa Klodet Potigetis Malteškega parlamenta. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa predsednica. Na Malti imamo zakonodajo proti nasilju nad ženskamu. Istanbulsko konvencijo pa smo ratificirali julija 2013. Malta sedaj ravno kar razpravlja o zakonu, o v zvezi z novo zakonodajo, ki bo nadomestila obstoječo z leta 2013. Ta bo spoštovala Istanbulsko konvencijo in uvedla strožnje kazni za nasilneže. Danes smo veliko slišali o politični volji. Pred več kot letom dni je bila obita ženska, ki je bila zelo pogumna, ki je govorila o zadevah, o katerih se ni smelo govoriti. Danes pa so Roberti Mecoli grozili in eh, osebo, ki je grozila, so pripeljali pred sodišče obstaja pa veliko ženski trpijo v tišini in osami in upamo, da bo tudi njihov primer prišel pred sodišča. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Anžela Nagera iz portugalskega parlamenta. Najlepša hvala. Boj proti nasilju nad ženskami je svetovno priznan kot primer najboljše prakse. Je primer najboljših trajnostnih politik. Vlada je uvedla nacionalne akcijske načrte. Te so naslednje vlade nadaljevale. Vsi politiki se strinjajo, da je treba vložiti več v boj proti nasilju v družini, s tem, da se vključi vse deležnike in upelje strategije za zaščito žrtev. Imamo sedaj strategijo v okviru petega akcijskega načrta, ki se je začela leta 2014 in se konča decembra letos. Ta akcijski načrt pa udarja obveznosti Portugalske v mednarodnem okviru, v Združenih narodov, v svetu Evrope, Evropski uniji in zato potrebujemo proračun, zato da bi bolj učinkovito izvajali obveznosti iz Istanbulske konvencije za boj proti nasilju na ženskem, vključujoč s prisilnimi porokami, obrazovanja spolnih organov žensk in tako dalje ta inštrument in akcijski načrt je bil skrijet so glasno. S tem bomo zagotovili boljšo zaščito za žrtve in se osredotočili tudi na storilce. Osredotočili se bomo tudi na preprečevanje, izvrževali bomo profesionalce, ki se ukvarjajo z izvrževanjem v organih pregona in tako dalje. Glede zakonodaje bi rada povedala, da smo uvedli dopolnila v, za, v kazenski zakonik, zato da ga prilagodimo istambulski konvenciji. Portugalska je kriminalizirala obrazovanje ženskih spolovil, kriminalizirali smo tudi zalezovanje in um, posilstva, spolne zarabe in prisilne spolne odnose. Še vedno pa imamo zelo veliko dela pred seboj, še posebej, ko gre za spremembo v mentaliteti v državah članicah. Treba pa je doseči še večjo koordinacijo na evropski ravni. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vsem tolmačem, ki so nam podarili pet minut časa za to, da se lahko pogovarjamo v materinščini. Zadnja ima besedo gospa Fabricija Giuliani iz italijanskega parlamenta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kolegi so že povedali pred menoj, da je ratifikacija konvencije bila zelo pomembna tudi za Italijo. Vsebuje namreč obvezujoče določbe na, določbe na področju boja proti nasilju nad ženskami. Povezuje tudi nasilje z neenako, enakopravnostjo. S tem so povezane tudi pravice, istočasno pa vpliva tudi na dostojanstvo in integriteto ljudi. Ženske so se osvobodile in s tem smo spremenili naše družbe. sedaj pa opažamo nekaj posem novega v okviru nasilja nad ženskami. Gre za odziv na svobodo žensk. Družba mora zaščititi svobode, svobodo in soboščine žensk. Ko govorimo o nasilju nad ženskami, ne govorimo samo o kršitvi človekovih pravic, ampak tudi o problemu zavesti vseh v Evropi in v državah članica. Zato se pridružujem tistim, ki zahtevajo evropsko direktivo, s katero bi harmonizirali definicije nasilja nad ženskami in upam, da se bo Evropska unija kmalo pridružila Istanbulski konvenciji. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Še enkrat bi se rada iz srca zahvalila vsem udeležencem. Rada bi se zahvalila tudi Estoniji. da je ratificirala Istanbulsko konvencijo v času estonskega predsedstva. Upam, da bomo tako nadaljevali tudi s bolgarskim in avstrijskim predsedstvom. Rada bi se zahvalila obema poročevalkama in predstavnikom vseh nacionalnih parlamentov držav članic in Norveške. Zelo lepo, da smo se zopet srečali, združili, da smo lahko razpravljali in premišljali o tem, kako bi lahko odstranili problem nasilja nad ženskami iz naše družbe. Upam, da se bomo kmalo zopet videli. Želim vam veliko uspeha. Zahvaljujem se tudi tolmačem, da ste nam prisluhnili. Zahvaljujem se tudi sekretarjatu in s tem je seja zaključena. Do naslednjič. Naslednja seja našega parlamentarnega odbora bo 5. decembra ob 15. 15. Hvala lepa.